So, liebe Kolleginnen und eh, Drage kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo. Nekateri so še na poti do sem, eh, vendar pa sem znan potem, da vedno začenjam čim bolj točno. Danes imamo v odboru obisk in sicer dr. Edmund Štojbar je danes naš gost in on je vodja eh, skupine strokovnjakov na visoki ravni, ki se ukvarja z zmanjšanjem administrativnih bremen. E, Dr. Štojber je bil e, najprej eh, gost eh, v skupini e, predsednikov. Zelo me je imponiralo, kar je takrat povedal o temi okolja. Eh, ko gre tudi za to, da marsi eh, kdaj pride do konfliktov in takrat se mi je zdelo, da bi bila zelo dobra zamisel, če bi dr. Štojbarja povabili k nam v odbor. Eh, bilo je zelo veliko dela za pripravo tega poročila leta 2007. Je ta skupina na visoki ravni začela z delom in sicer jo je imenoval gospod Barozo. Mislim, da bi se morali potruditi Eh, da bi eh, poslušali, eh, kakšno delo ta skupina opravlja in da bi potem vstopili tudi v debato z nacionalnimi kolegi, zlasti tudi, ko gre za izvajanje okoljskega prava, kjer bi lahko nastalo zelo veliko. Eh, novih delovnih mest. Imamo pa tudi rojstni dan, 20. obletnico Evropskega skupnega trga. V eh, tem, kar bo povedal dr. Štojber, bomo verjetno tudi slišali, eh, da se okoljsko pravo tudi različno izvaja v državah članicah in da se s tem tudi dela na različen način. Zato um, sem že zelo radoveden, kaj bo dr. Štojber povedal. Um, Prisrčno vas torej pozdravljam eh, tukaj pri nas v odboru za okolje, javno zdravje in varno živil. Mi smo največji odbor Evropskega parlamenta, torej zakonodajni odbor z 70 polnopravnimi člani in uh, obstaja neko uh, število, lahko bi rekli 80 odstotkov vse okoljske uh, zakonodaje za 500 milijonov evropskih državljanov se pripravlja v tem odboru. In um, marsikaj se je že spremenilo zaradi tega, torej prisrčno pozdravljeni, dr. Štojber, in kar neposredno vam dajem besedo za vašo predstavitev. Eh, doktor Štajber žal ne govori v mikrofon. Ja. Eh, eh, zelo sem vesel vabila, kaj ti nekako nenavadno je, da predsednik posvetovalne skupine, ki jo imenuje komisija, da je bil tako pogosto vabljen strani parlamenta. Eh, tudi eh, strani eh, odbora regij in tudi strani sveta. Mi delamo to od leta 2008-2009. Delo High Level Group je bilo najprej omejeno na dve leti in sicer so to člani iz držav članic, ki za to delo niso plačani, ki to delo upravljajo prostovoljno zato so tudi možnosti nekoliko bolj omejene. Sam sem bil večkrat v ehm, odboru za pravne zadeve, v odboru za nadzor proračuna, v odboru za industrijo, za notranji trg. Ehm, seveda ehm, smo imeli celo vrsto razprav v pomembnih političnih skupinah. Parlament eh, prav gotovo vidi, da je vse, Eh, kateri problemi nastajajo zaradi birokratiziranja našega življenja in da je to pravzaprav trajna naloga eh, zlasti v Evropi. Uvodoma želim povedati, da kar zadeva problematiko z birokracijo, da obstaja ekonomsko ozadje, in kar je morda še bolj pomembno, obstaja tudi politično ozadje. E, navedel bom dve številki. E, nekdani industrijski komisar Verheugen je omenil številko 600 milijard evrov e, in po njegovih izračunih naj bi toliko globalno stala Eh, birokracija v 27 eh, državah članicah oziroma tolikšna je obremenitev za gospodarstvo. Eh, Evropska komisija izhaja sama iz svojih izračunov in pravi, to, kar mi v bistvu vidimo kot obremenitev gospodarstva zaradi dožnosti informiranja, je to po naših podatkih približno 124 milijard evrov eh, obremenitev za gospodarstvo. Eh, to je številka Evropske komisije. Številka pa je verjetno nekoliko višja. Eh, evropsko pravo za komisijo birokracijo. V 27 državah članicah znaša 50 odstotkov, nekateri pravijo 40 odstotkov in nacionalna zakonodaja še preostalih 50 oziroma 60 odstotkov. To je približno red velikosti, eh, da si potem lahko sploh nekaj predstavljate. Eh, to gospodarsko vprašanje pa seveda postaja vedno pomembnejše. Eh, če danes pogledam eh, časopisje in mm, mednarodni denarni sklad, potem beremo o evropskem kontinentu, ki nima več rasti, ki odmira in ki je preveč zbirokratiziran. Pa včerajšnji govor Camerona, dramatični govor, Eh, kjer med drugim govori o zatonu Evrope, angliškega gospodarstva in preobremenjeno z birokracijo. Eh, če si pogledam, kaj je eh, včeraj povedala nemška kanclerka, enaka tendenca. Skratka, na splošno slišimo velike pritožbe, ljudje pa imajo nekje občutek, no seveda, eh, najvišji politiki se pritožujejo nad birokracijo, ampak pravzaprav se nič kaj ne zgodi. To je vtis eh, državljana. Ta državljan zunaj ne prepozna, da se na tem problemu intenzivno dela. Pa še nekaj je. Birokracija je pomembna tudi zaradi tega, ker mnoga mala podjetja, ki so pravzaprav substanca gospodarstva v Evropi, mnoga mala podjetja eh, imajo vtis, da so eh, zasuta s predpisi. Imamo celo vrsto malih in srednje velikih podjetij, ki smo jih povabili eh, na zadnje v Lizbono. Eh, to so mala portugalska podjetja z Azorov ali z Nizozemske ali z Nemčije. Eh, in na naših sestankih kot primer v eh, maju je neko malo podjetje iz Ahna, eh, ki proizvaja visoko kakovostne zvočnike iz eh, kamna, marmora in granita, tarnalo popolnoma obupano, da mora poleg mnogih okoljskih predpisov izpolnjevati še celo vrsto predpisov, ki zadevajo eh,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 stari elektropremi. Potem so tu še zakon o baterijah, o embaliranju REACH, o označevanju CE, o ekodizajnu, potem so to eh, registracije starih elektronaprav, obsežno označevanje proizvodov, vsakokratno eh, predlaganje garancije za financiranje jemanja nazaj in ocenevanja naprav, eh, potem mesečno in letno poročanje, če tudi nič ne proda, vse to je potrebno pomembno. In na tem je bilo to eh, podjetje popolnoma obupano. Eh, človek je rekel, ta podjetnik je rekel, saj to sploh nima nikakršnega smisla, saj sploh ne zaslužim toliko, eh, imam dva, tri ljudi zaposlene, saj ne morem izpolnjevati in plačati vsega tega. Eh, zato potrebujem nekega eh, profesionalca, eh, kar pa seveda stane nekaj sto evrov in šele s pomočjo teh zunanjih izvajalcev je lahko izpolnil vse te obveznosti in to je občutna obremenitev za podjetje. Vendar pa je sedaj saj zadovoljen, da lahko izpolni vse te zahteve, vendar pa to ilustrira, kakšni problemi nastajajo za mala in najmanjša podjetja. Dovolite pa mi še pripombo v zvezi z političnim vidikom zmanjševanja birokracije. Naprimer, če odmislimo sedaj celotno eh, evrokrizo. Pritisk preobsežne regulative je najpomembnejših razlogov za negativno sprejemanje Evrope v 27 državah članicah. Morda sem trtja pogledate tudi rezultate eurobarometra eh, in eh, nedavna raziskava z pomladi tega leta kaže naslednje. Eh, v zvezi z odprtim vprašanjem, kaj občutiš pri Evropi? V Nemčiji 43 odstotkov ljudi pravi, na to vprašanje, kaj občutijo v Evropi, torej v Nemčiji, dobimo odgovor, da je to samo eh, nekaj, kar nas eh, bremeni, da je preogromna eh, birokracija. Enako v Avstriji, v državah Beneluxa, v Veliki Britaniji in tudi v Skandinaviji. In vrednosti pri teh raziskavah so bile med 35 in 40 odstotki. V povprečju pa je več kot petina eh, državljanov, ki eh, v Evropi na to vprašanje najprej odgovori eh, prevelika obremenitev z birokracijo. In to je seveda povezano s tem, da kljub temu, da pomen Evrope narašča, da je področje zakonodaje. Eh, področje politične razprave na vrsti šele takrat, ko je načelna odločitev v Bruslju že davno sprejeta. Skratka, pri izvajanju te zakonodaje se na nacionalni ravni šele začne razprava, kaj pa tam delajo in potem se pojavi to vprašanje glede birokracije, ampak takrat je pravzaprav bila odločitev v Bruslju že sprejeta in potem vedno znova obstajajo predpisi, ki pri prizadetih podjetnikih in e, državljanih seveda ne naletijo na odobravanje na primer eh, nove energetsko-varčne žarnice ali pa sedaj načrti Evropske komisije glede porabe vode. To je vse sicer zelo dober cilj, ampak da naj bi eh, sedaj drastično zmanjšali porabo vode za novimi glavami, eh, ročkami za toširanje in z novimi pipami. No, Nemčija je največja država v Evropski uniji in poskušali so izračunati, koliko pravnih ukazov je bilo izdanih v preteklih petih letih. In sicer smo merili od leta 1999 do leta 2005. Torej, koliko novih pravnih eh, zapovedi, predpisov eh, je bilo izdanih za gospodarstvo, za državljane. Torej, ne mislim samo zakone, ampak tudi odredbe, uredbe. In več kot 21 tisoč novih pravnih predpisov v petih letih. In potem vprašanje, eh, koliko eh, jih je sprožil Brusel in koliko nacionalni parlamenti in presenetljivo jih je 85 odstotkov, skratka 18 tisoč takih, ki so dobili impulsi iz Bruslja in samo 3 tisoč iz nacionalne ravni merjeno po poročanju o tem, eh, imamo, ali imamo preveč poročanja ali premalo eh, poročanja eh, in intenzivno poročanje o regionalni ravni. To je tudi problem, o tem bom spregovoril še kasneje. Bistveni razlog za povečanje evropske regulative, zlasti na področju okoljskega prava, torej zdravstvenega prava, prava, ki zadeva živila, je na področju um, eh, skupnega trga evropsko pravo, ki nadomešča nacionalne predpise. Eh, to podjetjem v veliki meri olajšuje njihovo dejavnost, eh, podjetja to tudi zahtevajo, da se stvari poenostavijo in iz tega seveda izhaja nenehen pritisk po prilagajanju. Iz Evrope prihajajo uh, poenotenja, kaj je potrebno za skupni trg, eh, kar pa potem vedno znova privede do tega, eh, da državljani prepozno izvedo, eh, kaj se je v Bruslu pravkar zgodilo. Zato izvedo šele takrat, ko dežela, regija ali pa država članica začne izvajati to vrstno regulativo. Enotna evropska regulativa, enotni evropski standardi so seveda pomembni za konkurenčnost evropskega gospodarstva na svetovnih trgih. Eh, kako težko je to v posamičnem, vidimo tudi eh, v razpravah, ki so zadevale eh, uredbo REACH. Tu, to vedno znova vključuje naše delo. Po eni strani gre za varnostne mednarodne standarde, kar zadeva kontrolo kemikalij, kajti evropski standardi so bistveno bolj sodobni kot ameriški standardi, celo Kitajska je v Helsinkih Eh, kjer je eh, sedež Evropske agencije eh, postavila zastopstvo za opazovanje in obratna stran te medalje pa je seveda več birokracije, zlasti znova spet za mala podjetja. In še nekaj je. Vedenje državljanov Eh, in podjetij pa je izjemno protislovno. Po eni strani unisono tožijo nad birokracijo, po drugi strani eh, pa se izdajajo novi predpisi za izboljšanje življenja, ki jih leti zahtevajo. Naprimer, kar zadeva okoljsko pravo, varnost eh, živil. Tu ni vodilo opolnomočeni državljan, ampak državljan, ki ga je treba zaščititi tako rekoč pred njim samim. Eh, in ta eh, želi, da se mu odločanje nekako oduzame. Eh, in zato imamo tu trajni problem, ki ga nikoli ne bomo rešili. Tisoče parlamentarcev, tisoče uradnikov v 27 državah članicah plus Evropa se ukvarjajo s tem, da bi življenje ljudi napravili bolj varno in boljše. Eh, vsak predlog zakonodaje eh, ima za cilj, da se s tem reši nek problem. In cili, ki jih zasledujemo s tem, eh, so praviloma tudi pravilni. Zlasti po katastrofah in krizah vedno pride do razprave, kako stvari napraviti bolj varne. In Še to, kar sem v petih letih zelo jasno prepoznal in kar sem zaznal tudi v razpravah izven parlamenta vprašanje birokracije je tudi veliko vprašanje razpetosti eh, med svobodo in lasno odgovornostjo eh, ljudi in varnostjo strani države. Eh, in po eni strani imamo tožbe nad eh, birokracijo, po drugi strani zahtevamo veliko varnost. In sicer gre torej za to napetostno področje med svobodo, samodgovornostjo po eni strani in varnostjo na drugi strani. In to je treba bolje uravnotežiti. Eh, skratka manj eh, oviranja eh, v vsakodnevnem življenju, od ukrivljenosti kumare do manj soli na ehm, prestah in bolj posvečanje velikim vprašanjem. Kot parlamentarcem vam to še prav posebej polagam na srce, kaj ti ugotavljam, zlasti tu v telesih parlamenta, v telesih sveta, no komisijo bom sedaj izpustil. Eh, ko gre za nove zakone, ko gre za nove direktive, potem je to vedno politični kompromis. Eni so za to, drugi za nekaj drugega, tretji spet za nekaj tretjega in ob koncu se proces še zelo zavleče. Eh, včasih imamo tudi eh, odločitve, ki se sprejmajo sredi noči in potem pride do političnih eh, kompromisov in vsi so zelo veseli, da je prišlo do tega kompromisa. To je pač bistvo demokracije. Ko gre za oblikovanje kompromisa, gre vedno za strokovne razprave. Vprašanje, kakšne posledice bo ta kompromis imel, e, kakšne posledice ekonomske narave, kakšne posledice, kar zadeva birokracijo, kar zadeva e, izvajanje. To do sedaj ni bilo prav pomembno. Sicer eh, se je vedno tožilo nad preveč birokracije, ampak v konkretnem primeru, ko gre eh, za to, eh, da se oblikuje eh, eh, nek zakonodajni akt, eh, je vedno v ospredju zaščita ljudi. Naprimer, pri finih prašnih delcih vedno je vprašanje, kako zmanjšati količino teh delcev, pa imamo to mnenje in ono mnenje, ampak kako to izvajati in kakšne so posledice za izvajanje v debati Eh, v komisiji, v svetu in v parlamentu in to velja tudi za nacionalne parlamente, to do sedaj ni igralo pomembne vloge. In dejansko je to problem. In kot eh, poslancem vam to še prav posegej eh, polagam na srce. In še enkrat ponavljam, to je trajna naloga, to je tako, kot če bi želeli zavrtati v debele teske. Vendar pa ugotavljam tudi na osnovi svojih oskušenj kajti kot že rečeno, ta high level grup naj bi oblikovala akcijski eh, program, spremljala akcijski program Evropske komisije in ta program predvideva, eh, da se 25 odstotkov birokratskih eh, obremenitev na evropski ravni zniža in sicer od leta 2007 do 21.12. leta 2012 za eh, dve leti je bila torej oblikovana high level group pod mojim predsedstvom in to je eh, potem prispevalo k temu, eh, mi smo podali približno 200 predlogov, z katerimi naj bi prihranili 41 milijard evrov, to je bilo potem podaljšeno, torej komisija je mandat za to skupino podaljšala do konca tega leta. Zadnje poročilo, ki smo ga predložili, eh, je komisijo spodbudilo in tudi včeraj sem uro in pol dolgo govoril za predsednikom komisije. Skratka, to je spodbudilo komisijo, eh, da to obdobje še enkrat podaljša do konca njegovega mandata, eh, do 31. oktobra leta 2014. Samo toliko. In čisto jasno bom povedal, teh Torej, ta akcijski eh, program, eh, v kratkem bo sledilo tudi poročilo strani Evropske komisije. Eh, torej, ta program je bil v celoti izpolnjen. Komisija bo predložila to, kar smo sklenili, kar je komisija potem prevzela in sicer so to prihranki reda velikosti 30 milijard, 10 milijard Eh, je še tema posvetovanj, eh, tako da bo komisija ob koncu povedala in to vam bo tudi predložila eh, akcijski program, ki je predvideval 25 odstotno zmanjšanje stroškov birokracije za podjetja. To smo več kot dosegli, celo bomo prišli na 33 odstotkov. In zato smo zelo intenzivno delali. In sedaj še tisto zadnje, kar sem vam želel povedati in kar eh, zadeva tudi podaljšanje. Evropska raven. To mi je bilo vedno jasno, tudi eh, med mojo dolgoletno dejavnostjo kot notranji minister, eh, kot eh, ministerski predsednik, kot vodja velike eh, državne pisarne. Evropska raven je politična raven. Eh, Eh, ki jo radi pljuvajo, ne da bi ta imela možnost, da se brani. Eh, Naprimer, zlasti, ko kažemo za prstom eh, na glavna mesta, če obstaja problem za birokracijo. Vsi so potem zelo hitri pri tem, da rečejo, ja, to so tisti trapasti evropejci v Bruslju, ki so oblikovali grozne predpise, mi pa moramo to izvajati, poskušati napraviti iz tega najboljše. Obrniti se na Bruslj in ne na nas, to poznate iz vsakodnevnega dela in eh, zato smo eh, leta 2011 eh, napravili raziskavo, sprožili raziskavo in sicer kako se direktive izvajajo v 27 državah članicah. In prišli smo do rezultata, da približno tretjina birokratskega bremena, ki eh, izhaja sicer iz eh, impulza iz Evrope, vendar pa ene tretjine ne proizvaja Evropa, ampak neučinkovito izvajanje v državah članicah. In zlasti tudi eh, tako imenovano gold plating, ampak zlasti gre za neučinkovito izvajanje. Eh, to je bila zelo eh, težavna zadeva. Poskušali smo tudi primerjati, kako se direktive izvajajo. In sicer smo si pogledali, Eh, tudi postopek eh, eh, javnih razpisov, dajanja del. To je in sicer med 77 dnevi v Litvi in 141 dni na Malti. Stroški za podjetja in javne organe pa so med 22 delovnimi dnevi v Luksemburgu in 93 delovnimi dnevi v Bolgariji. Sporočilo teh številk je, da je stvari mogoče izboljšati. Eh, to pomeni mi, In sicer smo poslali dopis eh, predsednikom vlad v državah članicah eh, in rekli, no povejte, kje menite, da ste to dobro napravili. In vseh 27 mi je poslalo primere najboljših praks. Najboljša praksa pa pomeni, da obstaja tudi slaba praksa, bad practice. In sedaj smo se lotili tega. In to verjetno poznate, to brošuro poznate. Eh, kaj Evropa lahko napravi boljše. In sicer smo primerjali 74 eh, primerov in to bi bila sedaj pravzaprav tema za Evropski parlament in tudi za nacionalne parlamente, da bi pogledali, eh, zakaj so naprimer nekje Nemci slabši kot Francozi, zakaj v Angliji to traja manj časa kot na Danskem. Tu obstaja Eh, cela vrsta primerov, kako države članice izvajajo evropske direktive in razlike so zelo velike. In še enkrat pravim, 40 milijard evrov bi lahko prihranili, eh, kar zadeva administrativna bremena, eh, če bi se vsi ravnali po primerih najboljših praks. Primer, ki je zgleden. V Estoniji nek zakon prepoveduje, da ponovno zbiranje podatkov, ki so že eh, bili posredovani trgovinskemu registru. Torej, podatki so enkrat sporočeni, In vsi državni organi jih morajo tukaj poiskati. V Nemčiji in tudi v Franciji eh, ljudi naprimer trikrat ali štirikrat eh, pozovejo. Eh, urad za zdravje zahteva podatke, kartelni urad zahteva podatke. Skratka, enkrat sporočanje podatkov državi mora zadoščati in država se mora organizirati tako, da so ti podatki dostopni, če nek državni urad potrebuje te podatke na portugalskem morajo javni razpisi potekati preko elektronske platforme. Digitalni delež razpisov na portugalskem znaša več kot 75 odstotkov, poprečje v EU pa je samo 5 odstotkov. E, s tem so seveda povezani stroški. E, nemška srednja podjetja, ki predstavljajo motor gospodarstva, ta podjetja imajo e, pogosto težave, Eh, da se dovolj zgodaj informirajo o vseh EU predpisih. In eh, preglednost je tu zelo pomembna, da na en eh, pogled vidijo, kaj se v Evropi dogaja, kaj se pripravlja, kaj velja. In potem rdeče, to zadeva tebe, pozor, rumena previdno in zelena, vse je v redu. Skratka, nekaj, kar bi, se, kar bi omogočilo, da bi se podjetniki zelo hitro informirali o tem, kaj velja za njih in kaj ne. Torej, eh, o rezultatu sem že govoril in še druga eh, pripomba, ki je bila včeraj v ospredju. Bil sem mnenja, to povem čisto odkrito, da nekje v Evropski eh, komisiji obstaja nek pregled izvajanja direktiv. Bil sem celo tako naiven, dejansko naiven da bi nemškega ministra za gospodarstvo vprašal, no, povej, eh, kakšen bi bil postopek, če bi Študgat 21, eh, torej eh, ta železniška postaja, bila zgrajena v Edinburgu, v Luksemburgu, v Rimu, v Štokholmu. Nemški minister za gospodarstvo oziroma za promet mi je rekel, ni problema, Edmond, to boš dobil v štirih tednih, to je prav gotovo nekje v naših predaljih ta primerjalna merila po osmih eh, tednih pravi predalje prazen. Eh, tega ne vemo, vemo samo, kako je to pri nas. In potem sem jim mnenja, no, to mora morda imeti komisija, saj neko grobo eh, primerjavo. No, ugotovim, da komisija nima tudi nič. To je sedaj problem. Zlasti problem je bil omenjen 28. 29. junija na zadnjem vrhu. Kljub debati o evro, so udeleženci vrha imeli še čas, da se ukvarjajo za birokracijo eh, in eh, prišli so do ene ugotovitve, eh, da države članice pri izvajanju um, direktive potrebujejo veliko več sodelovanja, da si izmenjajo dobre prakse, naprimer, da Avstrija ve, kaj je napravila Francija. Uh, Eh, v tem eh, primeru bi bilo zelo smiselno, eh, da bi pristojni avstrijski uradnik poklical Pariz in vprašal, kako ste vi to napravili, kako je potekal proces razprave pri vas, morda lahko nekaj tega uporabim. Ampak ta izmenjava med administracijami v posameznih državah članicah pri izvajanju direktiv skoraj ne obstaja pa vendarle bi bila ta izmenjava dobrih praks eh, izjemno pomembna. Na okoljskem področju eh, imamo mrežo eh, Impel za uveljavljanje in izvajanje zakonodaje. Tam obstaja ustrezni inštrument, to je dobro, eh, ampak eh, tak Eh, dokumentacijski organi, ko mesto bi moralo obstajati na ravni Evropske komisije, potem bi lahko zelo veliko napravili, bilo bi zelo eh, koristno, če bi se tudi parlament eh, s tem ukvarjal. Torej, pre, zaključujem z ugotovitvijo, ki se glasi Evropska raven v komisiji. To moram eh, povedati s poštovanjem. In Evropsko komisijo in administracijo spremljam že 30 let. Eh, spominjam se še na moje prvo srečanje, ko sem bil eh, mlad eh, državni sekretar na srečanje že Žakom Delorom, kjer je bilo govor o temi subsidijarnosti, ta tema je že prastara, vendar pa ugotavljam, da v Evropski komisiji da je prišlo do spremembe mentalitete pri oblikovanju osnutka direktive se danes veliko močneje kot pred desetimi leti razmišlja o učinkih, o vplivih. In sicer v okviru assessment boarda, eh, to bi prav gotovo lahko še zelo izboljšali, ampak ne glede na to, to razmišljanje obstaja. V generalnih direkcijah razmišljajo o tem, kako bo to vplivalo, učinkovalo. In v komisiji se tudi razmišlja o tem, ja, imamo kompromis, ta bo šel sedaj v parlament in potem ne vemo, kaj bo iz tega nastalo. Verjetno bo vse skupaj še veliko bolj komplicirano, ker bodo iskali novi kompromis in parlament eh, do sedaj eh, ni prav veliko razmišljal eh, o birokratskih posledicah. Ampak sedaj ugotavljam, da eh, se je tudi v parlamentu marsikaj spremenilo. Generalni sekretar parlamenta je bil v naši skupini in nam je poročal, da preko spostavitve direktive za oceno vplivov v okviru generalnega sekretarjata Evropskega parlamenta z 30 sodelavkami in sodelavci eh, nastaja neka eh, skupina, Eh, ki eh, se bo bolj ukvarjala tudi z možnimi eh, vplivi. In potem to tudi ne bo več držalo, kar je rekel Impact Assessment Board v komisiji. In to se mi zdi zelo pozitivno in pri tem vam želim veliko uspeha. Poznam tudi poročilo Angelike Nibler in takrat je to tudi nastalo. Tisti, ki je še nekoliko zadržan, je svet. Svet tudi razmišlja o ustrezni, ustrezni službi, ki bi se bolj ukvarjala z oceno vplivov zakonodaje v okviru rada gospoda Van Rompoja. Torej, komisija, parlament in svet naj bi se vsi s tem ukvarjali. Um, Seveda bi si rekli, no ja, kaj pa če bi imeli eh, enotno službo, ampak to bi bilo zelo težko. In morda je celo dobro, če so tri institucije, ki se ukvarjajo z oceno vplivov in eh, z izvajanjem, ki bi bilo čim manj zbirokratizirano, kajti potem bi med nami nastala celo nekakšna konkurenca. In še zadnja pripomba. Um, No, to, kar delam, je seveda povezano z izjemno veliko dela, pa vendarle sem privolil v podaljšanje mandata. E, in do konca oktobra imamo težišče e, dveh točk, ki zadeva zlasti mala in najmanjša podjetja. E, ta podjetja so najbolj obremenjena zaradi birokracije, veliko bolj kot velika podjetja, ki imajo na voljo posebne službe za birokracijo mali so prihodnost Evrope eh, in eh, po eh, ocenah mednarodnega monetarnega sklada bomo letos dosegli ničelno rast, svetovna rast bo znašala 4 odstotke, Evropa ekonomsko gledano je kar v težkem položaju in dejansko moramo napraviti vse, da spodbujamo inicijativo malih podjetij in jih ne dušimo z preobsežno birokracijo in jim ne otežujemo dela. Eh, ta high level eh, grup naj bi se torej eh, ukvarjala še prav posebej z administrativno, torej birokratsko bremenjenostjo malih podjetij, mikropodjetij in potrebno je seveda tudi ustrezno izvajanje v državah članicah. razlika v učinkovitosti uprav v državah članicah je, če se previdno izrazim, zelo velika, izjemno velika in e, nekatere države imajo zelo velike težave, e, da izvedejo določene predloge in e, komisija bo v naslednjih dveh letih zelo veliko razmišljala o tem, imam vtis, Eh, da je komisija ta hip v nekem plodnem sporu z upravami eh, držav članic in predsednik je eh, včeraj govoril o podal za misel, bil zelo pravzaprav odprt do zamisli, da bi bolj spremljali izvajanje v državah članicah. Kaj ti gre pravzaprav tudi zato, da, da ste vi pogosta eh, tarča očitkov, eh, za katere pa ne morete pravzaprav vi nič, ker gre za izvajanje. Namreč tisti, ki to izvajajo, ki zelo birokratično to izvajajo, namreč najprej kažejo na Evropo za to, da odvračajo pozornost. Eh, in eh, lahko rečem, da so pri tem tudi zelo uspešni, eh, kajti eh, s tem ravno ne branijo Evrope. Eh, nekdani eh, bavarski ministerski predsednik kot eh, federalist in skeptik do evropske integracije je pravzaprav zdaj tisti, ki očita svojim kolegom, vi ste prepočasni pri izvajanju, tudi vi ste zelo veliko breme. In to je pravzaprav vaša tema, če smem temu tako reči, zato se vam zahvaljujem za potrpežljivost, da ste me poslušali, poskušal sem podati nek grobi oris. Eh, vendar pa, eh, če eh, vas to zanima, sem čez dva tedna v razširjenem odboru za gospodarstvo Nemškega Bundestaga in mnogi moji kolegi iz High Level Group bodo šli v švedski parlament, v italijanski parlament, v danski parlament in želel bi si seveda, eh, da bi se bolj posvetili eh, tudi tej zadnjo omenjeni temi, torej izvajanje eh, evropske zakonodaje na nacionalni ravni. Torej v tem smislu prisrčna hvala, da ste me poslušali. Hvala lepa za Eh, zelo živahno predstavitev. Eh, gledal sem po dvorani, vsi so eh, napeto prisluhnili, veliko provokantnega je bilo povedanega in to se je pokazalo tudi na številu tistih, ki se želijo oglasiti. Kajti očitno je v vaši predstavitvi bilo navrženih kar nekaj vprašanj, ki so bila zanimiva. Govorili ste o izvajanju, to je bilo zelo zanimivo. Poročevalec za emisijske zadeve eh, sem in ne vem, zakaj v moji državi Nemčiji eh, za neko napravo, ki se ukvarja z emisijama, 35 tisoč evrov plačujemo na leto in v Franciji, gospa Grostet je od tam, tam pa plačujejo 26 tisoč eh, evrov. Že Eh, dolgo smo v Evropski uniji in kljub temu so tako velike razlike prisotne. Ni pravzaprav seznama, eh, kako se stvari izvajajo eh, in ni pregleda na tem, to je velik izziv. Bil sem prepričan, da nekaj tajega obstoja gotovo v komisiji, kako se izvaja um, zakonodaja na področju okolja. E, ko bo komisija prisotna, bo zanimivo spregovoriti o izvajanju Evropske zakonodaje. In s tem bom eh, začel za razpravo. Eh, prvi se je oglasil Richard Zeber, ki je koordinator eden od koordinatorjev ELP. Prosim, gospod Zeber, hvala, gospod eh, predsedujoči in hvala za pobudo, kar je odlična. Ideja je bila povabiti dr. Štojberja k nam. Dr. Štojber, vedno sem vam z veseljem prisluhnil, ko ste bili še ministerski predsednik. Eh, in vedno je bilo zelo zanimivo. In to, kar ste danes povedali, je bilo zelo zanimivo, kajti iz Saula ste se prelevili v Pavla. Eh, spominjam se vaših govorov, še ko ste bili ministerski predsednik in ste veliko govorili proti Evropi. Eh, in dolgo ste bili predsednik oziroma ministerski predsednik in eh, da eh, in bilo je veliko kritik povedanega o Evropi tudi iz vaših ust in iz vrst CSU. Navajeni smo, da ste, tudi, ste vi odkriti, zato prosim, razumete, da bom tudi jaz. Ampak niste rekli, če bomo in če na evropski ravni eh, poskrbimo za neko regulativo, neko, nek zakon, potem poskrbimo za 27 držav in to ni 27 ločenih um, ureditev. Vi prihajate iz eh, države, ki je federativna in tudi jaz. Uh, imamo devet različnih uh, uh, izvajanj za um, dvigala. To ni recimo pri nas. Uh, Tudi v Avstriji je tako, da je veliko različne zakonodaje. Torej, če Evrope ne bi bilo, bi morali multiplicirati, množiti 27 mm, eh, krat plus eh, federativno ureditev in Bavarska še zlasti izredno pazi, da ne bi upadle pristojnosti. Moram reči, da nihče od strokovnjakov mi ni mogel razložiti, eh, zakaj pravzaprav gre. Vedno so prazne številke, morali bi razračunati, kaj bi eh, pravzaprav bilo, če ne bi bilo Evrope. Eh, koliko bi stvari stale, če ne bi bilo Evrope. Gre za v bistvu kvantne preskoke. In kar se tiče bet Europe, to je sicer figov list, ki se ga trenutno uporablja, ampak ni več kot to. E, stvari pa je gotovo mogoče izboljšati, e, tukaj ni dvomo. E, Tudi temeljni problem eurobashinga eh, je treba dodati. Mnogi kolegi, politiki vedno govorijo o tem, na koncu je Evropa kriva, čeprav ni vedno tako. Lahko vam eh, povem, da veliko primerov, kjer Evropa dobi črnega petra, kot se reče, in sploh niso, ni kriva. Recimo žarnica. Več eh, sklepov, Um, naših ministrov uh, za okolje, tudi v Nemčiji in tako dalje, uh, je bilo, razpravljali smo v Avstriji, v Nemčiji, zaradi tega, ker je bilo to zelo v medijih, o teh vprašanjih. Ampak pokažite mi enega politika v Nemčiji ali pa v Avstriji, uh, ki bi zagovarjal te stvari. Vedno smo bili sami, kolegica Lize ali jaz, mi smo bili vedno tisti hudi, ki smo uvajali. Eh, te žarnice. Nihče ni želel eh, zagovarjati tega. Zelena delovna mesta vendar eh, nastajajo tudi na teh, s tako pomočjo in kje pa se je potem nahajala Avstrija ali pa Nemčija. To je v bistvu temeljni problem. Preprosto so preveč bojazljivi tako lokalne, nacionalne politike, Eh, da mm, ni odločitev eh, na evropski ravni, eh, ki jih ne nosijo tudi sami in mm, ki jih morajo izvajati. In moram se nasmehniti, gospod Štojber, jaz prihajam iz države članice, vi prihajate iz države članice. Mi smo sedaj pri tem, da naredimo multi-annual financial framework. Eh, torej finančni okvir. Imamo ogromno stroško in vaši politiki doma in moji politiki doma pravijo, da evropski um, proračun se z osebjem eh, lahko zniža. Um, In eh, vsi kolegi, ki tolmačijo, eh, iznašajo okoli 2 do 3 odstotke. Eh, mogoče bomo lahko kar angliško govorili, ampak problematika je v tem tudi. Evropa je kompleksnost in kompleksnost veliko stane. Če pa ne bi imeli 27 držav, ki se združujejo in 22 držav, Eh, bi bilo mogoče še slabše. Torej, eh, odgovornost manjka in tudi to, da bi se nacionalna politika eh, ukvarjala z zadevanj bolj intenzivno in gre tudi za komunikacijo. Konkretno bi vam rekel, dr. Štojbr, to, kar delate vi, je super, ampak to morate tudi komunicirati. Tukaj že poznamo te zadeve, tukaj govorite prepričanim pojdite domov eh, v eh, šotor na Oktoberfestu in povejte to, kar ste nam povedali, tem ljudem, ki tam sedijo in pijejo pivo. In to povejte pred gospodom Zehoferjem. In potem bom prisluhnil reakcijam. Eh, pred vašimi kolegi iz CSU. Um, jaz, sem, jaz bom takrat prvi, ki bo ploskal, kajti to je problematika. Tu eh, imamo veliko mm, razprav o tem, vseh atribute dobro poznate. Ampak trda politična konfrontacija poteka doma in tam manjka, kajti nihče si ne drzne, da bi uh, o tem javno spregovoril. Pri proračunu to zelo jasno vidimo. Masivno se štedi in eh, pravite, komisija bi morala to, komisija bi morala ono, ampak s čim eh, denarja potem njim treba je reči, ljudje so odlično izobraženi, zelo motivirani in potem pride in pravijo, saj ni tabel. Uh, Eh, če um, boste zahtevali tabele, ki jih tudi komisija zahteva, kaj je prva reakcija v svetu, v državah članicah, ne gre. Ni mogoče tega izvajati, to je trda realnost. Svet ne želi Evrope, ampak vse čas se krega, da eh, je treba dobiti več Evrope. Torej, če ne bomo dovolj hrabri, da bomo to tudi povedali naprej in prav vi kot nekdani ministerski predsednik lahko veliko prispevate. Povejte to svojim kolegom, povejte to avstrijskim Eh, politikom in tudi deželjnim glavarjem in tako dalje. Eh, in potem, ko bomo imeli to razpravo za nami, potem bomo lahko šli na podrobnosti. In še nekaj je treba reči, stroški nedejavnosti, tega ni nikjer, če govorite o direktivi o čistem zraku, ampak eh, ste izračunali, Eh, tiste um, mrtve, ki so umrli zato, ker je zrak slab. Pri teh izračunih je treba zelo eh, paziti. Oprostite, da sem postal tako čustven, ampak eh, to da nam od doma vedno govorijo, da vse počnemo slabo in potem vidimo, da pa le ni tako. Pri vodi se kar spoznam, če pravi, pravite neučinkovita uprava. Uh, Imamo pa vse eno člene, ki so eh, zelo pomembni, če se na tirolskem um, recimo izvaja eh, neke ukrepe, potem recimo uprava eh, doma zahteva, da se ročno odpravi kamne iz potoka. To je realnost. Učinkovita uprava, kaj to pravzaprav pomeni? če se, a je mogoče um, boljše, če se reče učinkovita uprava, ker ni nobenih prepovedi, nobenih omejitev in ker pride bagar in začne kupati. Če imamo toliko držav z različnimi tradicijami in oblikami držav in mislimo, da bomo lahko kareno enotno obliko ustvarili, to je zelo težko. Evropskega uradnika per se ni. Um, sem tirolc in sem eh, koordinator ljudske stranke in doma je treba veliko storiti, to vam polagam na srce, če bo doma veliko pravljeno, bomo tudi mi lahko veliko uredili. Seveda, ali lahko eh, načelno izjavo povem z, v zvezi s tem, kar je kolega povedal. Seveda, lahko eh, mene vidite kot človeka, ki eh, vodi Eh, skupino na visoki ravni in to brezplačno, torej lahko rečem, da imam častno funkcijo. Eh, takega, kot sem jaz, ne eh, smete preveč obremenjevati. Nisem iz Saula se prelevil v Pavla. To želim jasno povedati. Dva politika Unije sta obstojala v 90-ih letih, ki sta bila proti hitri uvedbi evra. Eh, jaz in eh, profesor Bidenkop, zato me danes kažejo po Nemčiji kot eh, svetovno čudo, ki je bil takrat proti, sedaj pa sem za in ga branim. Zakaj branim evra? Ker ni več novih možnosti, danes je 2012 in ne ukvarjamo se z uvajanjem Maastrichta recimo ali pa drugimi zadevami. Kar se tiče subsidijarnosti, vam vendar dajem pomoč, vi morate morate voditi razpravo v strankah, v nacionalnih eh, forumih in tako dalje. Eh, rekel sem, ta evropska raven. Eh, je vedno tepena za zadeve, ki eh, sploh niso v njeni pristojnosti. V zadnjih mesecih in letih eh, sem odhajal iz enega eh, gospodarskega odbora v drugi in zveze v drugo in sem razpravljal z njimi strankami, sem o tem razpravljal. To, kar pravite, tudi storim v okviru svojih možnosti. Govorimo o tem, kakšne pristojnosti ima sploh Brusel in kje je mogoče bolje izvajati in eh, kje eh, se govori o pristojnosti ali ni bolje, da preidejo na posamezne države. V evropskem procesu je treba eh, naslednje sprijeti. Vsi skupaj smo Eh, najkasneje od 86 naprej imeli eh, že zakonodajo v Evropski uniji o eh, zaščiti okolja, o varstvu okolja. In mnogi ljudje se tega sploh niso zavedali. V 90-ih letih smo celo vrsto pomembnih zadev pri zaščiti potrošnikov, pri delovni zakonodaji in tako dalje, ne da bi se ljudje tega zavedali, prenesli na Evropsko raven. Vse več je bilo prenešeno na evropsko raven, na Evropsko komisijo. Evropska komisija eh, danes eh, eh, ima celo vrsto pristojnosti in lahko rečemo, da je dejansko že izredno obremenjena. Danes se moramo vprašati, ali vse te podrobne ureditve o, o, o, o Eh, poenotenju mora priti, ali ni bolje, da eh, bi bolje, bolje bilo razpravljati o subsidijarnosti, da ali ne, nasplošno. V celoti pa vam želim povedati vprašanje izvajanja evropske zakonodaje, torej kako to poteka v posameznih državah, ali se lahko stvari izboljšajo. To je izredno zanimiva razprava, ki um, je potrebna v nacionalnih parlamentih. Tudi vi morate za to poskrbeti. Če ste me že izvali, vam bom tudi povedal, da imamo Evropo elit. Drugače tudi ne bi šlo. In te elite Eh, niso poskrbele, da bi eh, prebivalce potegnile sabo. To ni sedaj moja tema, to preprosto ugotavljam. In to je tudi problem. Ljudje v principu vedo, In tudi sami so, ste mogoče krivi, ker je evropski eh, poslanec eh, premalo govori z ljudmi o tem, kaj počne in kakšen pomen ima Evropa in tako dalje. Vem, da je to težko, ampak mi smo eh, na področju teh tem. Zato vam dajem spodbude. Vi ste politiki, jaz sem upokojen politik. Torej, v tem kratkem času, kot sem zdaj predsednik tukaj, je to ena najbolj napetih in čustvenih eh, razprav eh, pri, v teh vrstah. In eh, kolega je odprl razpravo, predlagam, da bi jih najprej pet slišali in potem boste vi odgovorili kolega Jolajnen, gospod eh, dr. Štojber, uspelo vam je nekaj, kar nisem še videl, kolega Zebah je postal neverjetno čustven v zvadnih dve letih in pol tega še nisem videl. Eh, torej, dotaknili ste se eh, občutljive točke. Eh, moj kolega je predaril let. 751 parlamentarcev, torej eh, poslancev imamo in, eh, in 70 tisoč nacionalnih politikov. Čest toliko nacionalnih politikov eh, govori neumnosti, eh, mi kot poslanci v Evropskem parlamentu tega ne moremo popraviti. Eh, vem, da je eh, se zgodilo, da ste govorili v nemški televiziji in ste govorili povsem drugače, kot ste pred mnogimi leti govorili. Torej, kljub temu je to komunikacijski dizaster. Tudi vi in mnogi drugi na nacionalni ravni ste se navadili, navadili da pravite, če se v Berlinu uh, ustvari zakon, zakon je to politika, če pa v Bruslju je to birokracija. To je vzorec. Eh, tako se komunicira. In to je narobe, kajti eh, mi postavljamo standarde in eh, pravila postavljamo, eh, kjer Evropa potem postane bolj dinamična in napreduje, ker postanemo tudi v svetu bolj konkurenčni in nastajajo nove industrije in tako dalje. Predstavljate si, da ne bi imeli Evropske unije, Slovenija, Nemčija, bi morali vsaka za sebe gledati in tudi druge države in bili bi dimenzije bolj dalec zadaj in za leta bolj nazaj vi ste dobro napredovali, ampak imate vedno nesmiselne primere. Eh, kje pa pri žarnici lahko govorimo o demokraciji? Eh, lahko ste proti ali pa za, ampak to nima veze z demokracijo in če bomo drugo leto, leto imeli eh, varčevalnih program za vodo če gre predvsem za porabo vode v kmetijstvu industrije. E, po se pa govori o nekih e, novih glavah e, za tuširanje in tako dalje. Očitno je vedno še poskus, da se difamira Evropsko unijo. In še ena točka pa je bila omenjena, kjer um, sem tudi tega mnenja, in se vedno bolj ukvarjajo s tem izvajanje namreč. E, niti ni zakon, e, ki je tisti, e, torej zakon nekaj določa. Um, tukaj smo imeli recimo omenjene stroške v eni ali drugi državi. Uh, to ni več raven Evropske unije, pač pa je nacionalna raven. Uh, brez koordiniranja uh, usklajevanja, mogoče celo centralizacije v Evropski uniji. Ne bo delovalo to v 27 državah. E, sem poročevala za sedmi okoljski program za 13 do 22, ki ga bomo na novo izoblikovali in tam je velik deficit pri izvajanju in e, to je naša prva prioriteta, da bomo to izboljšali. Izvajanje. Eh, da bomo poskrbeli za koordiniranje. Eh, mogoče bi rekel, eh, da potrebujemo posebno direkt direktivo o najboljših praksah. Rad bi pa zdaj slišal vas, kaj mislite, kakšen viking krik bi se takrat sprožil o subsidijarnosti. Torej, kača se včasih ugrizne v rep in vesel sem, da boste z vašim delom prispevate uh, k mnogim stvarem in dobite v pogled v to, mm, kaj je pravzaprav eh, v izvoru eh, Evropsko unijskega, kot bi rekli, in kaj ima svoje izvore v posameznih glavnih mestih in državah. In še nekaj. Dejali ste, da obstoja pritisk na eh, to, da je vse bolj urejeno in da državljani niso zadovoljni. Torej, Ogromno sicer je bilo sprijetega, ampak vse ti tisoči nič ne povedo, e, če so pristojnosti sicer e, obstoječe, e, masa pa vseeno pride iz agrarnega področja, iz kmetijstva. Kdo je to ustvaril? Vsak Vsakdo je še dodal nekaj, kar je želel neko subvencijo in to kmetijstvo je silno zapleteno dan danes. E, vidim, da sedaj, ko vas posluša po televiziji, e, hodite po pravi poti, ampak po 20-30 e, letih napačnih informacij je težko ljudi spraviti do tega, da, bodo, da bodo bolj informirani. Vedno vsi govorijo ta monster, Brusel in tako dalje. Ampak samo 6 odstotkov odstotkov je administracije v tem, stroško za administracijo. Smo pač enota, eh, torej, eh, eh, ki ureja zadeve, ne pa da razporeja denar in ne smemo videti samo stroškov, pač pa koristi. In evropska industrija v cel, v skoraj praktično reki brez izjem pozdravlja Evropsko unijo, kajti drugač bi imeli ne samo mm, tu in tam, torej nekaj ureditev v Avstriji, pač pa 500 ne vem kakšnih iz eh, posameznih držav. Hvala. Jolajnen. Imamo 5000 uh, uh, predpisov v, eh, recimo, pod, na področju okolja in to število varira, koliko je predpisov na posameznih področjih. Eh, sedaj je Linda McEwan, ki je okoljska govornica socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Yes, thank you. Thank you. I'm, I'm over here coming today. Ja, tukaj sem. Hvala lepa, da ste prišli, gospod Štabr. Se strinjam s prejšnjo govorcva. Nekdo mi je predel, da je včeraj nemška tradicija predstavljala nemškega ministra, kako se je eh, pritoževal glede označevanja živil. In Evropska unija ne bi bila kriva za te oznake na živilih. No, ne vem, če je kakšen nemški politik um, prišel vsemu e EU in zahteval takšne. Um, oznake. Pravzaprav so želeli nemški politiki zavrniti takšne vrste označevanja. In sedaj je to ravno problem. Sedaj se državljani pritožujejo, da nimajo ustreznih oznak na živilih in potem krivijo EU. Časopisi govorijo o tem, da EU usiljuje zakone, nekakšne direktive, kar pomeni, kot da nekdo ne, nekaj usiljuje, ampak nišče vrnoče priznati, da so ministri pri tem sodelovali. Uh, ministri in pa tudi nekateri drugi pa so tudi omilili oziroma poslabšali zakonodajo. Bila bi veliko boljša, če bi ostali pri začetnem predlogu Evropske komisije. Potem Matijas je omenil tudi um, Evropsko schemo za trgovanje z izpusti. Največja težava pri tej schemi za trgovanje z izpusti je v tem, da um, so svetu imeli kakšen gnil kompromis na koncu. Uh, veliko bilo izjem, odstopanj, sedaj je preveč dovoljenja trgu in to je vse posledica dela v svetu. Če bi ostali pri tistem, kar je želela komisija, potem bi bilo vse v redu. Oziroma veliko boljše. Glede, včasih uh, birokracija za nekoga pomeni pravica za nekoga drugega. Pred nekaj eh, um, leti smo govorili o pravicah delavcev. Uh, in nekateri so se pritoževali, da bodo pravice za agencijske delavce pomenile probleme. In nekdo je prišel v mojo pisarno in rekel, da je sedem let delal v tovarni v mojem volilnem okrožju. In vsako leto v sedmih letih so ga plačevali manj kot pa njegove kolege. Prav tako ni imel nobene bolniške, eh, nobenega domestila za dopust ali za brezposelnost. Torej, kar je za nekoga birokracija, je za druga pravica. Enako velja tudi za enakopravnost naprimer, um, zakonodaja glede kakovosti zraka je seveda kompleksna, težko jo izvajati, ampak gledajte, nekateri ljudje živijo zraven cest, vozila se vozijo z uh, veliko dizelskimi motori, um, izpuščajo emisije in tako dalje. In to seveda vpliva na te državljane. Mi kot poslanci želimo doseči ravnoteže. Imamo tudi naprimer uh, sedaj uh, revizijo zakonodaje o medicinskih pripomočkih ali pa o usadkih. Uh, in tako dalje. Poslanci smo želeli, da če ima nekdo usadek, potem je to treba registrirati. To smo želeli, vlade pa so rekle preveč birokracije. In potem vemo, kaj se je zgodilo z usadki PIP pred um, kakim letom. In sedaj so morali nekaterim ženskam zamenjati prsne usadke. In to je bil ogromen škandal, kajti ženske sploh niso vedele, kakšne usadke imajo vse zaradi tega, ker nekdo prej ni želel ničesa storiti. In sedaj moramo to ponovno popravljati. No, eh, tukaj ste pa te omenili, naprimer, eh, usposabljanje voznikov, ko sem bila prvič izvoljena. Um, sem se pohvalila z nekaterimi predstavniki industrije, eh, tudi transportne industrije. In imeli smo ta predlog glede usposabljanja voznikov. Um, zakaj? Zato, da bi preprečili nesreče. Šlo je za zdrave in varnost na cestah države, ki so morale najbolj spremeniti svoj način usposabljanja voznikov, so bile države s praktično najnižjo stopnjo nesreč na cestah, naprimer združno kolesno, pa švedska imata najnižjo stopnjo nesreč, ampak so morali največ spremeniti za to, da bi ustrezno usposabljali um, zakonodajo, ki jo predlagala komisija. To je bil predvsej francoski način usposabljanja, veliko različnih testov, uh, veliko različnih centrov za usposabljanje. Pri nas imamo drugačen sistem, tudi na švedskem drugačen sistem. Zato je bilo veliko pritožb zaradi take zakonodaje. Torej včasih tudi ta zakonodaja ni perfektna. Komisija je seveda treba vprašati, ali je zakonodaja v skladu s cili, ali sedaj imamo višjo varnost na cestah za voznike, eh, tvornjakov, busov in katere države imajo najboljše evidence, najboljše statistike treba je ugotoviti, kakšne so najboljše prakse. Do najboljših praks ne pridemo um, zaradi um, birokracije v komisiji, ampak iz rezultatov. In sveda je problem včasih um, uskladiti ustrezno zakonodajo na ravni vseh držav. E, sedaj ne se navežem gospoda Šnirharda. Pred nekaj leti se spomnim, da je komisija pregledala um, celotno zakonodajo, rekla, treba je to ponastaviti in nekatere stvari je treba tudi umakniti. Potem smo, smo si pogledali um, higieno pri hrani preživelih in so rekli, v redu, to lahko spremenimo, potem svet pa ni želel ničesa spremenjati, ker so rekli, pa to je preveč, ne moramo tega umikati in spremenjati, so rekli v svetu. To je včasih problem pri vašem delu. Kje je nevarnost pri vašem delu? V redu re, lahko rečemo um, 21 tisoč zakonalnih aktov, potem 20 tisoč tega in potem je to samo um, izgovor za nekatere, da se pritožujejo, da javarajo, ne pa ukrepajo. In ko rečejo, ko pa to spremenijo, eh, potem pa popolnoma javnali, zato ker pač ne želijo storiti ničesar. Treba pa je ukrepati. Pa še nekaj, kdo je pri vašem odboru, vem nekaj informacij o vašem delu. Koliko je tam zastopnikov civilne družbe, naprimer? Bili ste politik, težko je pripravljati zakonodajo, težko je treba seveda tudi um, upoštevati vse, treba je upoštevati birokracijo, pa tudi državljane. Torej, kdo je v vašem odboru? Kako vemo, da ne lobirajo za svoje panoge, za svoje sektore? In kot ste povedala kolega, kaj pa druga plat? Glede evropske zakonodaje, najbolj pogosto k meni pridejo um, podjetja in lobirajo, kajti oni. Um, še bolj kot um, eno evropsko zakonodajo um, sovražijo 27 zelo različnih nacionalnih predpisov. Hvala, Lina McEwen, da nas sedaj gospod Gustav Rosbach. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod. Dobro, da ste prišli. Hvala za to živahno razpravo. Res name je velik vtis um, napravil um, ta znesek, ki ste ga do sedaj prihranili. Ampak, gledajte, prej ste govorili o programih, ki ne bi se končali do konca tega leta in nekaj me zanima. Kaj pa za naprej? Kakšni pa so načrti za naslednja leta? Ali boste uspeli ponovno prihraniti podobne zneske v naslednjih letih, kot ste jih do sedaj? Krista Klas. Ja. Dankeschön, Herr Stolber, dass eh, Hvala, eh, dr. Štober, da ste danes eh, tukaj med nami. To ni bila samo živahna razprava, pač pa tudi zelo napeta in nismo tu zato, da bi drug drugemu pripisali krivdo. Kot poslanci v Evropskem parlamentu to dovolj doživljamo, ampak gotovo je to razprava, ki je za državljane v Evropske uniji zelo blizu in cenim to, kako se vi tega lotevate. Veliko, kar ste storili, je imelo dobre učinke in tudi pri nas doma. Uh, Eh, so eh, bili zadovoljni. Mnogi kritizirajo Brusel in se bom priključila temu, kar je rekel Rikard Sebah. Eh, bolje je treba ravnati drug z drugim in v bodoče je treba skrbeti tudi za več razumevanja med prebivalci in treba je govoriti tudi o vsebinah. Če je Matijas Krote pravkar dejal kot predsednik, da je mogoče utemeljiti 100 tisoč novih delovnih mest, je treba tudi se vprašati, preko, pa eh, bo teh 100 tisoč se ukvarjalo z eh, papirji in z dokumentacijo in tako dalje in eh, trošilo svoj čas za to. Meni je bilo tudi všeč, da ste rekli, obstoja različni razlogi, gospodarski in politični. In pri nas se tudi dogaja, da politično ne mislimo do konca, kaj želimo in kaj počnemo s tem. Eh, ka, kakšne zahteve postavljamo. Včeraj eh, smo eh, odločali v LULUCFC-ju, več podatkov je potem potrebnih, več zapisov, gospodarstvo je treba vključiti v to področje kot kmet svetovalki, eh, ko eh, se mi kar dlake postavijo po konci in kako potem spoh izgleda birokracija, eh, ki bo s tem nastajala in ali bo rezultat res tisto, kar hočemo in ali bomo lahko nekaj spremenili. Politična razprava še ni dokončna in zaključena. Mm, zelo hitro potem si delamo očitke, zelo zlahka nekaj napišemo v te direktive in uredbe, da češ ne sme priti do dodatne birokracije, ali vam to pomaga, ali ste um, že ugotovili, um, če napišemo v naše izjave, da ne želimo več birokracije. In še konkretno vprašanje, eh, kako ste sledili zadevam. Zapisala sem eh, si, kako izgleda izvajanje v državah članicah. Eh, v, v drugem oglašaju ste se zelo jasno eh, o tem opredelili in očitno je treba še veliko storiti. Ni mogoče eh, vzeti kar eno direktivo skupne agrarne politike, pa misliti, da se bo to izvajalo enako v vseh državah. Na Bavarske se bo drugače izvajala kot v Italiji. In potem še vprašanje, ali je boljša uredba ali direktiva. Eh, mi tendiramo k uredbi, kajti eh, izvajanje nacionalno potem bolj preprosto. Mogoče lahko tudi še poveste nekaj iz svojih bogatih izkušenj o tem. Eh, in na koncu ste več, verjetno pazili, Zmaševanje birokracije je lahko zelo težavno. Pomislite samo na kumare, ki ne, niso smeli biti uh, ukrivljene in potem so le uh, nekako uh, Eh, želeli, da se to zopet odpravi in eh, za mnoge druge stvari tudi nekaj podobnega velja. Zelo napeto je vedno imeti take razprave. Torej, eh, gospa Klas, hvala lepa in sedaj boste ponovno vi na vrsti, da boste lahko odgovorili na ta postavljena vprašanja. Prav lepa hvala. Začel bom z vašimi besedami, gospod Lajnen. Ich habe ja mich freiwillig. Na osnovi izkušenj, ki jih imam za eksekutivo, sem eh, bil pripravljen eh, dati majhno pomoč, več tudi pravzaprav to sploh ni. Eh, da je na to vse vzbudilo več pozornosti, je razlog v tem, da sem bil v skupini mogoče najbolj znan politik in v skupini so strokovnjaki, veliki strokovnjaki. Za Združeno kraljestvo je med nami Michael Gibbons iz Londona, eh, ki je eh, predsednik eh, neodvisnega odbora za urejanje v Združenem kraljestvu predpisov v Združenem kraljestvu, ki je zelo pomemben v v Združenem kraljestvu za zmanjšanje birokracije. Eh, v, za Nemčijo imamo gospoda Ludovika, ki je predsednik eh, nadzornega odbora za normiranje ali pa predsednika Aktala, to je nizozemska, eh, nizozemska kao organizacija pa gospoda Švida Palma iz Štokholma, ki um, vodi švedsko skupino in v zvezi s tem moram še nekaj povedati, ker je to za vas verjetno pomembno. Pet držav obstoja med 27, ki si privoščijo neodvisno skupino iz strokovnjakom, uh, eh, ki uh, pred, uh, preden pride do predloga zakona, Eh, ki ga predloži posamezna eh, vlada, eh, da na to dajo veto. Na nizozemskem aktal gospod Rute razmišlja o nekem zakonu, nekaj, kar bo imelo upravne posledice, potem ta nacionalna skupina aktal, ki je nadzorna skupina, Mm, eh, prouči to vprašanje in če aktal pravi, to je zanimiva zakonodaja, bo pa prišlo do ogromno birokracije eh, in eh, vam odsvetujemo to, vla, to, to sprejem, sprejetje. Pri nas v Nemčiji Merklova ne predloži zakona, ker nadzorni odbor tega ne predloži Eh, potrdi. Eh, v nekaterih državah je tako, tudi v Češki republiki, v Združenem kraljestvu in tako dalje. Druge države imajo tudi taka telesa, ampak nimajo pravice veta. Ne bom prebral imen. To so eh, ti, ki sodelujejo z mano, so vse strokovnjaki. Jaz sem predsedujoči, zato sem, je mogoče malo več pozornosti. Če bi bil profesor, kaj svem za ekonomijo iz univerze v Hamburgu ali pa iz Lila in kamor, kjerkoli pa že, bi opravil opravil mogoče dobro delo, pa nihče tega ne bi vzel na znanje. Je pač to povezano s tem, eh, ker eh, sem mogoče malo bolj znan. To sem želel povo, povedati v vodoma. Ne želim eh, difamirati ali pa spraviti v slabo luč Evropsko raven. Pomembno je, da ljudje sploh dojamejo, v kolikšnem obsegu je eh, prisotna sploh možnost urejanja Evrop, strani Evropske ravni. Pustimo evro ob strani. V Nemčiji se redko poroča nekaj o eh, razpravah v Evropskem parlamentu. Eh, kdaj se poroča o tem eh, v recimo občilih, eh, o nacionalnih parlamentih, se veliko več o takih stvarih govori, torej o, eh, v javnih medijih, naprimer v Avstriji se poroča o tem, kaj se dogaja v avstrijskem parlamentu in podobno je v drugih državah. Eh, svojimi številkami, ki sem jih omenil, želim samo ponazoriti, kako pomemben je Bruselj za življenje ljudi eh, eh, v vsakdanjem življenju. Recimo pri zakonodajo živilih, o odpadkih, o zaščiti okolja in tako dalje. Moj cilj je, da bi dosegli več javne pozornosti. Zdaj imamo um, javnost, uh, torej pozornost javnosti z evrom se je vse spremenilo. Če gospa Merkel obišče kolego v Atenah, bo to danes vsak objavil. Prej bi to bila samo ena opomba pod črto. E, mogoče ima to tudi določene prednosti, da se košček e, več Evrope sedaj vidi in dojema Evropo kot organizacijo, ki poskuša izboljšati življenje ljudi v celi Evropi. E, ta tendenca poenotenja Eh, seveda pripelje do tega, da eh, se pozabi na eh, nacionalne in regionalne posebnosti, vsaj v določenih primerjih in treba se vprašati, ali je nadregionalna ureditev sploh potrebna. Primer za to vi ste se mnogi ukvarjali s temi zadevami. Naprimer, eh, prometna varnost. Ali je dobro, da imamo evropsko ureditev o trajanju vožnje, o trajanju eh, šofiranja in tako dalje. Nekoč je bilo to zelo razbito. Zdaj je evropska ureditev in eh, se je prešlo iz analognega na digitalni tahograf ki mm, ki nadzoruje, ali voznik predolgo vozi ali ne in se ga lahko kaznuje. E, sedaj pa pride do tega, recimo Avstrici to vedo, da majhna, srednje velika podjetja, ki enkrat na mesec, dvakrat na mesec vozijo 80 e, km, da Eh, pridejo do svoje, svojih kupcev, eh, se jih ustavi na cesti in kontrolira tahograf. In um, potem pravijo, pa se ste zmešani, zakaj pa to, je to potrebno? In pravijo, ja, saj moramo, ker je to evropska ureditev. Moramo se vprašati, ali naj ne bi za nacionalne posebnosti um, omogočili določene izjeme, ampak to ni možno. Eh, v Evropi eh, se je treba boriti za izjeme, da so sploh omogočene. In kajte, če želim spremembe, je sedem let treba se truditi, eh, da nek, neko direktivo spremenim. To številko sedem sem dobil od generalnega sekretarja iz vašega parlamenta, ki se je sam pritožil, da to tako dolgo traja. Ampak eh, moram ustvariti zavedanje, da je Evropska unija pomembna enota, ki eh, je ne, ne smemo gledati samo negativno, pač pa je treba učinke videti pozitivno. Svojega mnenja nisem spremenil, vedno je že bilo tako. Eh, saj sploh ni vprašanje. Kdo pa je eh, sodeloval v izgradnji Evrope brez eh, generacij pred mano, moje generacije, eh, ta Evropa sploh ne bi nastala in da bi morala misel subsidijarnosti dobiti imeti več pomena, mogoče je bi bilo dobro. Trenutno ni vlade, vsaj jaz se ne vidim, eh, ki strukturno pravi, kaj bi lahko ponovno prenesti na nacionalno raven in kaj je treba eh, bolj prenesti na Evropsko unijo. Recimo, vedno se samo kritizira. Imam 30 primerov, eh, za katere lahko rečem eh, za njih, da ali je bolje subsidijarnost več poudariti, več ali pa več evropsko raven. Tudi pri nadzoru eh, obveznosti je treba več Evrope doseči, tudi probleme monetarne, torej probleme monetarne unije brez močnejše Evrope ne boste mogli rešiti. Če pa želite več nadzora v Evropi, v politični razpravi sočasno potrebujete potrebuje to razpravo mm, o vprašanju subsidijarnosti. Eh, in le, če bomo šli po tej poti, bomo tudi nekaj dosegli. In še nekaj, da bi lahko dojeli vsote. 41 milijard, to je predlog, stotine milijonov eh, prihrankov na področju okolja, to pomeni. Bili pa smo seveda zelo previdni. Eh, v moji skupini z John Hontelesom e, imate človeka, ki prihaja iz okoljskih združenj in gospod Mari v veliki meri e, pokriva interese potrošnikov. E, ko govorimo o tem, Eh, ali nekaj manj urediti ali ne, eh, oba eh, gospoda prideta z svojimi pripombami, bodi si glede varstva okolja ali varstva potrošnikov. Na področju varstva okolja nismo podali prav veliko lukrativnih predlogov. Najobsežnejši predlog je bil, da bi končno omogočili Eh, elektronsko izvajanje um, javljanja DDV-ja. To je podjetje uh, moralo prijaviti na papirju. Uh, lahko si zračunate, to um, je stalo 7 evrov, elektronsko pa 1 evro in potem je tu razlika. In to bi pomenilo razbremenitev za 23 milijonov evropskih podjetij. Uh, tu je razbremenitev 18 milijard evrov. Vendar pa še niso vse države izkoristile te možnosti. Nemščina je to možnost hitro izkoristila in prihranila 4 milijarde evrov. Mi bomo uh, sedaj malo pogledali, kdo tega ni izkoristil. No, vidite, to so take stvari, uh, kjer lahko rečemo, da je Evropa uh, pomenila določen premik, da je prišlo do razbremenitve. Ali pa naprimer, uh, no tu so zajete milijarde. Ali pa naprimer mikropodjetja, mala podjetja. Uh, Eh, ko gre za eh, dožnost sporočanja, objavljanja, ali morajo evropski predpisi glede eh, trgovinskih bilanc veljati tudi za ta mikro, za mala podjetja, ki delujejo samo v svojem regionalnem območju. Eh, Eh, tudi v parlamentu se je o tem diskutiralo zelo dolgo, dve leti, si lahko predstavljate, koliko časa vse to traja, ko je Evropska komisija z Mekrivijem začela, potem se je tam diskutiralo dve, tri leta, potem eh, parlament dve leti, pa svet dve leti eh, in potem imate pod črto sedem let in mene zunaj napadajo, ja kako, saj ti si to sprožil že pred letom 2007, zdaj je pa 2012, pa še vedno nič in eh, potem eh, nas vse čudno gledajo. Skratka, eh, mi bomo pogledali, kje so tisti najobsežnejši po, po predpisi, vendar ti niso na okoljskem področju, so na področju družbenega prava, delovnega prava in na področju gospodarstva. Tega sicer sedaj ne želim poglabljati, ampak to, mm, tu gre za predloge 80 milijard. No, eh, gospa Rospah, poskušal eh, sem eh, še malo predstaviti številke na osnovi primerov in to, kar potrebujemo, je večja evropska javnost, močnejša evropska javnost. Ko se, naprimer, v parlamentu razpravlja o žarnicah, se je to komaj da zaznalo. Do takrat, ko je bilo o tem odločeno, tudi parlament je eh, odločil eh, v tej smeri in potem se je šele začel protest, ko je prišlo do izvajanja. In moja želja bi bila, da bi ta eh, proces političnega odločanja nacionalno spremljati. Eh, gospod Lajne, naprimer časopisi, časopis Bild je do pred dveh let, čeprav je pisal in piše zelo veliko uh, o Evropi, uh, ni imelo nobenega um, poročevalca tukaj. Uh, to, skratka, gre za zelo pomembna sredstva informiranja. 50 urednikov je na primer v Berlinu, ampak do sedaj nobenega tu. Skratka, ta teža ni pravilno razporejena. Premalo se poroča o delu, ki ga opravljate vi v primerjavi z deželjnimi parlamenti, z, eh, v primerjavi z Bundestagom eh, ali francosko. Eh, francoskim parlamentom ali veste, naprimer, koliko eh, predpisov prihaja iz Evrope ljudje potem pravijo, toliko tega sploh nismo vedeli, da toliko prihaja tudi iz nacionalnih parlamentov. Skratka, mi poskušamo dati majhen prispevek k temu, eh, da, eh, se posta, da postanemo bolj pozorni tudi na nacionalno raven. Seveda eh, je vse to sedaj zasenčila razprava o evru. Še eno pripombo bi želel podati. Moj velik prijatelj Jean-Claude Juncker, je enkrat to zelo dobro povedal. Leta 1999, se pravi že pred zelo dolgo časa, je imel velik intervju eh, v Špidlu. In dobesedno oziroma smiselno je rekel naslednje. Eh, in to je Evropa, elit, tako približno. Mi v Evropi nekaj sprejemamo, Eh, potem potegnemo glavo noter in eh, čakamo, kakšne bodo reakcije, ki pa jih ni, zato ker ljudje sploh ne razumajo, kaj smo sprejeli in potem gremo naprej. Eh, to je na brutalen način povedano, kako se pogosto odloča. Zato danes v veliko večji meri potrebujemo vključenost državljanov v eh, evropski procesu odločanja. Če se nam to ne bo posrečilo, potem ogromen projekt Evropa ne bo uresničil tega, kar bi lahko uresničil. In ravno danes, eh, ko smo v obdobju globalizacije, bi bilo to zelo pomembno, da vidimo, kje eh, glasba bolje igra in kje manj dobro igra. In eh, mi vsi Eh, moramo hoditi skupaj. To velja tako za male, kot tudi za velike države. Kajti sicer ne bomo imeli teh eh, možnosti, ki bi jih lahko imeli, kot če bi nastopali kot močna Evropska unija. To je v dobro Avstrije, Tirolske, Bavarske, Nemčije, Alzacije, Francije, Essexa in Velike Britanije. Eh, to sem želel še povedati. Eh, kaj si sedaj predstavljam? Mm, želim, no to bomo napravili naslednje leto, želim eh, zapustiti nekakšno oporoko. Eh, nova komisija bo leta 2014 oblikovala um, podobne skupine, kot so na nizozemskem, na švedskem ali pa kot eh, komite v Veliki Britaniji. Skratka, uh, skupina, ki bo verjetno nekoliko bolj profesionalizirana, uh, zato da se bo še bolj uh, intenzivno ukvarjala za vprašanji birokracije, uh, tudi v diskusijah z komisijo, parlamentom, svetom. Uh, mi smo morda postavili osnovo in v prihodnje, v novem zakonodajnem obdobju pa naj bi se zadeve razvijale naprej. E, sam bom s tem seveda še nadaljeval e, in e, bom, sem, bom malo bolj povezal tudi z nacionalnimi upravami. Šel bom v posamezne države in bom še enkrat načel to boleče vprašanje in sicer glede izvajanja. Poglejte si, Eh, kako eh, so to izvajali na finskem, naprimer, tam je bilo to povezano za bistveno manj birokracije, eh, bolj odkrito vi v državi X pa imate tu 30 strani, naprimer. Seveda, potem, naprimer, ugotovim, da ena stran potrebuje dve strani, druga, naprimer moja, pa 30 strani. Potem bom to spoznal. To so razlike in o tem je treba razmišljati. Eh, seveda, eh, eh, gospa Klas, evropska raven pravi, ali ni morda bolje imeti uredbe namesto direktive imamo enovito pravno podlago in tu gre tudi včasih za um, različna mnenja, za različno zakonsko materijo. E, če naprimer e, e, direktivo prelijem v zakon ali v uredbo, potem imam lastno pravno podlago. Državam članicam moramo dati določeno interpretacijo, ampak gospa Klasta, interpretacija mora po mojem mnenju in tu znova pravim, Evropa rabi več kompetenci in kontrole. Eh, potem mora skratka to, kar ti izvajaš, država X, to tako ne gre, je potem potrebno reči. V bistvu eh, ne izvajaš tega, kar smo si mi v Evropi potem predstavljali kot enotno ureditev. In eh, general sekretarjat je rekel, no tega ne moremo um, mm, spostaviti nekakšne dokumentacije o tem, eh, kako države članice izvajajo uh, direktive, uredbe. Uh, predsedniku sem to včeraj še enkrat razložil eh, in zdi se, da gre sedaj vse v tej smeri, da bi se nekaj oblikovalo, da bi nekaj nastalo, zato da bi lahko dosegli nekoliko več poenotenja pri izvajanju direktiv. Zato da bi eh, nacionalno nacionalne vlade imele glede tega tudi boljši pregled. In kaj naj bi bil rezultat tega? Rezultat tega naj bi bil, da bodo ljudje v Evropi rekli, aha, Evropska raven, komisija, parlament, svet, zlasti pa Evropski parlament in Evropska komisija sta saj razumela problem birokratske obremenitve. Tako, eh, naprimer, ja, razumeli smo in sedaj se moramo lotiti reševanja tega problema. Uh, in da je pri tem treba seveda ravnati zelo previdno, naprimer na področju eh, varstva potrošnikov eh, gre za prihranke 200 eh, milijonov, na področju varstva okolja 100 milijonov, kajti vsak prihranek vedno primerjamo glede tega, kako to obremenjuje okolje, kako to ne zagotavlja varstva okolja. Skratka, tu je treba biti zelo previden predstavnik eh, okoljskih združen eh, se bo seveda postavil naprimer proti predstavnikom gospodarstva, konfindustrija v Italiji, naprimer eh, gospod Mari, mislim, da je tukaj v dvorani, naš irski kolega, izredno kompetenten kolega, ki rad razpravlja, ki je nekoliko zadržan, ki ne vidi samo zmanjšanja birokracije, ampak vidi tudi, kakšni vplivi so s tem povezani. In to je to. Nekateri so veseli eh, ukinjanja določenih birokratskih ovir, ampak posledice pa so, da se bo morda zmanjšala zaščita. Eh, to so pač te splošne tematike, kajti birokracija je v bistvu razpetost med eh, ali to lahko preprosto pustim samo odgovornosti, igri moči ali pa potrebujem neko državno regulativo. In čisto odkrito povem, eh, trenutno se soočamo s tendenco in to velja za vse države, eh, da se državi zelo zaupa. To je tudi šizofrenija. Politiki, ki predstavljajo državo, nimajo kaj preveč velikega ugleda, ampak država sama, Avstrija, Nemčija, Francija, država pa ima velik ugled, eh, od države se zelo veliko pričakuje. In zato imamo eh, tendenco, da veliko bolj urejujemo stvari. In ta splošna razprava, Eh, to je praktično nadgradnja nad konkretnimi zadevami. Eh, vse to smo poskušali vsaj malo sprožiti in morda se nam bo to eh, posrečilo v tej ali oni točki. Seveda tega ne moremo opraviti v pivskem šotoru, ampak tudi tam se sprejmajo odločitve. Vendar pa moram ločevati med temi ravnimi, med kompleksnostjo politike in poskušati moram znati to razložiti ljudem. In, naprimer, treba je razložiti deficit, zakaj Evropa uh, je za to ali ono boljši odgovor. Uh, in tu uh, nam tega manjka, kaj ti uh, lokalna in regionalna raven se seveda nediferencirano obračata zoper Brusel in to želim jasno podariti. Sedaj ste mi že dovolj dolgo prisluhnili in hvala lepa. Hvala lepa, ne vem, koliko časa imate. Do pol enih skratka kolegice in kolegi, ki so se prijavili, eh, eh, naj prosim govorijo samo dve minuti, tako da bodo eh, prišli na vrsto vsi. Karl Šliter, prosim. Hvala. No, očitno je pokoj, da je manj birokracije, manj regulacije, potem nižji standard. Ne smemo pasti v to past. To bi bil problem. Glede, ko smo imeli uh, um, svežen uh, glede informacij o živilih, um, sta nemški in pajski proizvajalec pijače dejala, da ni treba čisto na vse um, proizvode dati vseh datumov. Včasih, če um, rok zastaranja ne vpliva na kakovost, potem imamo lahko izjemo. Potem, če tehnično ni nujno, potem je ponovno izjema. Ampak gledajte, če imamo novo izjeme, je to še več birokracije. Sedaj je potem treba eh, ponovno ugotoviti s testom, ali um, nekaj vpliva na kakovost ali ne. Nihče tega ne bo želel početi. Sedaj je bolje imeti enostaven prepis za vse, kot pa da imamo izjeme, ker je to potem povzroča več birokracije. Včasih sama industrija želi uh, promovirati svoje interese um, in to pomeni birokracijo, bolj kot pa to, da imamo enoten predpis za vse. In kot drugo, Eh, katerih 30 ehm, predlogov imate glede subsidijarnosti? Bilo bi dobro, če bi to imeli konkretno pred seboj. Pa tudi gledajte, predvsem je treba spremeniti logiko sprejmanja zakonodaje v Evropi v celoti. Da ponastavim, v našem sistemu je takole. Rečemo, um, vse je dovoljeno, razen če ni prepovedano, mi rečemo takole. Um, če želimo nekaj storiti, potem um, moramo to sprejeti z vsemi konkretnimi predpisi in zaradi um, dogme kapitalskih trgov imamo um, takšne sisteme. Lahko bi rekli, v redu, imamo določene standarde, jih postavimo, če pa se pojavi dvom, če potem država želi sprejeti konkretno zakonodajo, potem pa bi morali imeti obratno dokazno breme, če lahko nekaj storite doma, če želite in če je to izključno namenjeno za vašo nacionalno industrijo, bi to morali prepovedati oziroma se pritožiti. Sicer pa bi morali imeti obrnjeno dokazno breme in um, pustiti trgu prosto pot. Mislim, da bi moralo biti to v glavnem dovoljeno. Ne potrebujemo toliko centralizirane um, zakonodaje, samo če bi se malce bolj zaupali med seboj. Hvala, kar šli trg, gospa Šnehart. Ne, eh, Horst, Horst, ja, se opravičujem. Eh, doktor Štojber, hvala, da ste tukaj. Tudi sam sem se že veselil teh eh, dveh ur, ko boste tukaj, kajti že večkrat sem vas poslušal. Uh, in uh, to uh, mi vedno daje novega uh, zakona pri mojem delu. No, čeprav v praksi potem stvari izgledajo uh, nekoliko drugače. Skratka, mi delamo zakone, zakaj uh, delamo uh, te zakone, kako to komuniciramo Evropi. Nekaj bi omenil, kar do sedaj še ni bilo omenjeno. Uh, in sicer pravila za uh, pravično konkurenčnost v Evropi. Mislim, da je to vedno znova uh, pristop. Uh, ali nam uspeva, da se v državah članicah sprejema taka regulacija, regulativa, ki ni diskriminatorna v drugih državah. Eh, kaj ti gre za različno izvajanje? Naj navedem eh, primer. Linda McEwen je to že prej eh, omenjala. Sicer se bil poročevalec v skupini, ko smo pripravljali uredbo. In sicer rekel bi, da so uredbe bistveno boljše kot direktive, kaj ti Eh, v eh, direktivi ne moremo eh, izvajati tega načela glede konkurenčnosti. V uredbi smo imeli veliko večjo konkurenčnost, zlasti zaradi različnih struktur v Evropi da naprimer mala podjetja ne bi bila preobremenjena, kaj se je potem konec koncev zgodilo in eh, to vidim potem po reakcijah. Združenje mesarjev v Nemčiji eh, Eh, me ne mara in sicer pravijo eh, grozljivo eh, to, kar ste napravili med tem, ko Združenje mesarjev Avstrije pravi, a ja, krasno ste to napravili. Razlog ni v tem, da človek to napačno bere, ampak da to napačno izjava. V Nemčiji pa me je šokiralo, ko sem izvedel, da so 17 direktiv, ki so bile prej za to, merodajne za to področje, da so to potrebno potem izvajali kot eh, pre, zvezdni predpis. Torej, nič drugega, eh, za, nič drugega ni šlo kot to, da bi pravzaprav to fleksibilnost izpolnili z znanjem, ki obstaja, ampak so želeli jasne, konkretne eh, predpise. In to so tiste stvari, ki me skrbijo in mislim, da morajo uredbe še veliko strožje in še druga zadeva. Uh, moram biti zelo hiter, zato ker uh, naš uh, čas zdaj stiska. No, to, uh, no, človek seveda v življenju napravi uh, veliko napak, uh, ampak uh, napaka uh, je bila uh, to, uh, kar sem. Uh, rekel pred desetimi leti. Človek namreč naleti na ovire. Lahko govorimo, kot želimo, ampak nimam nobenega recepta za te stvari. E, in če se soočim pri meni doma za mojo upravo in s tem, kaj e, pravimo ljudem oziroma e, jim rečemo, delajte drugače, pravijo, ne, ne, to ni možno, zato ker je to urejeno tako in tako in tako ni mogoče drugače. Skratka, imamo vedno trde, hude boje. Mislim, da je to čudovito, da tukaj o tem razpravljamo. Eh, in rekel sem, no, doma bom ravno tako razpravljal, kot razpravljamo tukaj, ne vem, če bom ponovno izvoljen, eh, vendar pa bo to zelo težak podvig. Eh, Judith Merkis. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Graag de heer Stoiber voor u. Uh, hvala, predsedujoči. Hvala za vaš zanimiv pregled. Lang heeft u verschillende manieren heeft beantwoord. Maar ik zal ze toch nog eens een keertje zo puntig stellen dat het... Nee. Oh, nee, nee, meneer Kajstvari. Pravite, da je treba nekaj stvari še izboljšati. Govorili ste o neučinkovitem izvajanju direktiv iz EU. No, če je že tako težko um, te direktive uveljavljati in če to pomeni toliko razlik in zahteva toliko časa, potem je morda bolje, da se vsega lotimo kar s težkimi topovi, torej da imamo uredbe, te so zelo jasne, direktne, jasne, uh, glede tega, kaj mora kdo storiti. In vse je neposredno prenešeno. To je težko orože, ki bi lahko večkrat uporabljali, potem kot drugo morda bilo bolje imeti eh, ex ante, predhodne eh, kontrole, ne pa toliko naknadnih. Tako bi imeli več podpornih sistemov za te ocene. Morda tega ne morajo sveda početi MSP, ampak nacionalni organi bi pa lahko marsikaj predvideli, kje bi se lahko pojavil problem. Potem kot naslednje pravite, da se pri izvajanju pojavlja preveč razlik in da to stane kar nekaj denarja lahko bi imeli minimalno raven uveljavljanja. Naprimer, 8 let bi bila lahko minimalna doba od začetka do konca uveljavljanja. To bo seveda težko doreči, ampak eh, lahko bi pa malce uskladili standarde. Potem naslednja točka. Dejali ste, da je veliko centrov za zbiranje podatkov, morda bilo bolje imeti samo en center, tukaj se z vami popolnoma strinjam. Ja, ampak potem bo treba tudi vprašanje zasebnosti gledati na drugačen način. Več zasebnosti potrebujemo. Zdaj sem že skoraj da pri koncu predsednik, um, ne bom več zelo dolga. Zasebnost je treba zagotoviti, ja, ampak lahko bi to storili s centraliziranim upravljanjem, tako da bi lahko prihranili stroške pri zbiranju informacij. To pomeni torej boljše izbiranje podatkov, ampak še vedno enaka, oziroma še celo višja zasebnost. Potem glede kontrol in preverjanja pravite, da je veliko podvajanja na tisoče poslancev nevladnih organizacij in drugih mednarodnih organizacij Svete Evrope, pa ne vem, kdo še vse se s temi predpisi ukvarja, um, tako kot mi v EU, torej se stvari podvajajo. Ja, seveda, ampak za koliko sredstev gre pri takšnem podvajanju? koliko se izgubi zaradi podvajanja. In kot drugo, ali ste sedaj svojem delu postali bolj um, nakloneni federalni Evropi, ali mislite, da potrebuje Evropsko vlado? Ja, Hvala, Peter Lise. Hvala, predsedojoči. Uh, eh, Horst in Judit sta čakala skoraj dve uri in če imamo časovno omejitev, potem bi morali biti na začetku nekoliko uh, strožji, kajti ne gre, da če ljudje, uh, no, kot pravi predsedojoči, to je treba še diskutirati v okviru LS-a. Uh, eh, ne, naprimer, Richard Zeber in drugi so zelo izčrpno govorili na začetku. Skratka, ne udarite prehitro skladivcem. Uh, Eh, hvala eh, dr. Štojberju za to, da ste tukaj. Eh, hvala tudi za to, kar ste dosegli. Torej, zadeva za prometnim davkom je dejansko krasna zadeva. Parlament vam je pri tem tudi pomagal. Zahvaljujem se in prosim, naj bo ta zahvala za vas tudi motivacija. Sedaj dejansko drugače nastopate kot prej in to smemo tudi glasno povedati. Zdi se mi krasno, da to delate na ta način tako kot je ta članek z Manfredom Vebrom, ampak to lahko napravite še bolje. Naprimer, žarnica, dve stvari lahko napravimo. Vodi si, da ste proti kot politično angažiran človek. Eh, Eh, potem usmerite puščice na gospoda Gabriela in gospo Merkel. Ta dva sta dva odgovorna in gospa Merkel je celo po vrhu 2007 na tiskovni konferenci to zelo jasno povedala. Eh, in eh, vse, vsi ti očitki napram evropskim inštitucijam imajo cilj in gospa Merkel se bo branila, ima tudi pravico, do tega tudi zauzame stališče, vendar pa jo je treba ustrezno nagovoriti. Eh, to, kar je povedala Linda McEwen, tudi to, z eh, eh, tega se želim dotakniti. No, Eh, včeraj je bila eh, nemška ministrica na prvi nemški televiziji ARD, kritizirala je eh, oznako živil, rekla je, da nam to v Evropi ne bo uspelo, da to ne ustreza nemški pogajalski poziciji, ki je usklajena za liberalci. Toliko poguma pričakujemo od CEUS-u političarke, da bi rekla, no, bila sem drugačnega mnenja, ampak gospodarski minister, gospod Rösler, me je prisilil v to, da zastopam stališče, ki morda ni tako Eh, prijazno do potrošnikov. Nastop gospe Egner včeraj na televiziji je bil, bil zelo šibek, eh, to ji bom tudi povedal, dejansko je usmerila prst v Evropo, ampak eh, to ne gre, kajti nemška razprava je bila enako diferencirana kot evropska. Potem to, kar sta povedala Holšnelhardt in Linda McKeven glede higiene živilno, to zadeva tudi vašo stranko slasti ministra Zehoferja in uradniki so se izrekli zopr zmanjšanje birokracije v Evropi. E, ta hip imamo ministrico Ursula von der Leyen. E, no, e, govoril bom še naprej, dragi Matijas, te tri točke bom še povedal. Gospod Štajber razume nemško tudi brez prevoda. Eh, tema medicinske preiskave eh, z MRI-jem, z CT-jem. Eh, ministrica von der Leyen, ministrica za zaposlovanje, delo in socialno, eh, se brani eh, proti zmanjšanju birokracije na tej točki. In zadnja točka, trgovanje z emisijami. Želimo evropsko rešitev. Eh, kolegi iz CSU-a, ki sicer eh, zelo eh, cenim, pravijo, če nam to evropsko ne bo uspelo, bomo to napravili na nacionalni ravni. No, kaj se bo zgodilo. E, Nemčija bo zaradi stališča nemškega ekonomskega ministra zavrnila evropsko rešitev in nova koalicija e, e, po volitvah bo uvedla nacionalne rešitev v škodo nemškega gospodarstva. Na teh temah moramo konkretno delati in kot vpliv CSU politik upam tu na vašo podporo. Hvala. Peter Lize za egzaktno dve minuti in uh, sedaj dajem besedo kolegici François Grostet. Eh, Hvala lepa, gospod Štagor. Res veliko vesele mi je bilo, ko sem vas poslušala. To, kar sem slišala od vas, je zelo v skladu s tistim, kar menijo naši državljani. No, vseeno pa naj izpostavi nekaj ključnega. Birokracije je veliko zaradi večplastne administracije. Ta uprava ima preveč teže, seveda tudi zaradi politikov, ki so to dopustili. Seba pripričana, če bi imeli manj administracije, potem bi bilo breme nasplošno niže in podjetniki bi se počutili bolje. Potem Evropa, Evropa, Evropa potrošnikov. In včasih je kdo pozabil na podjetja, na MSP-je. In danes smo sredi krize. Podjetja to krizo doživljajo na zelo, zelo težaven način. Tudi naši predsedniki državnih vlad so odgovorni za te situacije. Naprimer, evropski patent. Evropski patent je dober, to je ponastavitev. Ampak vidimo pa, s kakšnimi težavami se srečujemo pri vzpostavljanju tega evropskega patenta. Nekatere države vse skozi to blokirajo. Tukaj je problem tudi pravna negotovost za MSP-je. Imamo evropsko zakonodajo in tudi mi smo odgovorni za to, so krivi. Tudi mi smo za to, so krivi, moram reči. Marsika sem prej slišala tukaj, ampak gledajte, mi ponavadi obremenjujemo zakonodajo, želimo več zakonodaje. In to seveda včasih preveč obremenuje naše MSP-je, kajti MSP-ji vedno čakajo kakšno revizijo, kakšno novo zakonodajo in temu se mora potem prilagajati. Preveč kompleksna je zakonodaja. Danes pravite, naprimer, da generalni sekretar Evropskega parlamenta pravi, da je pripravljen um, spremeniti mehanizem oziroma način glede ocene učinka evropske zakonodaje. Ampak to me nekoliko skrbi, to bi pomenilo še več um, birokracije. Lahko to počnemo znotraj posameznih že obstoječih uprav, ne potrebujemo pa nove um, uprave, kajti to bo potem le še bolj zapletlo vse skupaj. Hvala eh, lepa, gospa kolegica. Direkcija že obsoja direkcije, o kateri ste pravkar spregovorili. Sedaj so torej spregovorili vsi, ki so želeli in zdaj dam eh, besedo vam, doktor Štobe, da boste lahko še odgovorili. Izvolite. Eh, vem, gospod eh, Grote, zelo sem obremenil vaše potrpljenje. Toda, danes imate vendar še veliko pred sabo. Toda, razprava je bila zelo odkrita, odprta kajti eh, zavedanje eh, moramo povečati. Eh, vedno, če nekaj počnemo, moramo eh, pomisliti, kakšne posledice bodo. Eh, bolj kot smo to eh, storili doslej in gospod, eh, Groter, zelo po, eh, gospod Šliter, zelo pomembno stvar ste navedli. Eh, zmanjšanje birokracije ne pomeni, da se mm, zmanjša učinkovitost. Eh, sedaj razpravljamo eh, nekako v oktobru tudi iz, iz zornega kota malih in srednje velikih podjetij. Ne moremo reči, eh, veliko podjetje ima te in te standarde, eh, Nek, neko malo podjetje s petimi sodelavci pa eh, bo lahko upoštevalo nižje standarde. Tega porabniku ni mogoče pripisati oziroma tega ni mogoče pričakovati, da bo sprejel. Birokracija ne sme pripeljati do um, zmanjšanja eh, standardov, ki so politično zaželjeni. Glede tega se strinjamo. Dejansko pa moramo v zvezi s tem razmisliti in to je zdaj že velika eh, razprava, ki jo vodi komisija, ali je potrebno ustvariti pravila za mala in srednje velika podjetja, eh, pri katerih potem ne zahtevamo toliko birokracije. E, in tukaj so mnenje različna. Ali e, bi nasplošno zmanjšali zahteve, ali pa bi zahteve pri velikih postili tako visoko, pri malih bi pa določene standarde znižali. E, to je sedaj odločilna razprava, ki jo vodimo in komisija bo v prihodnem letu pripravila stališče. In če sami želite sodelovati, lahko to storite. Menim, da, sam menim, da veliko podjetje eh, porabi en odstotek za birokracijo svojega prometa. Eh, če ima eno podjetje 250 in več sodelavcev, 5 odstotkov. Najmanjša podjetja pa okoli 10 odstotkov porabi za to, da se drži vseh teh eh, zakonskih predpisov in izvajanja vsega tega. Eh, in na tem moramo delati, kajti prihodnost kontinenta je pravzaprav um, odvisna od um, malih, od, um, od fleksibilnosti, od uspešnosti in to so predvsem mali in srednje veliki. Uh, kar se pa tiče subsidijarnosti, uh, bi želel um, reči, da Eh, ob, če se obrne eh, breme dokazovanja, je to zelo zanimivo. Kar se tiče um, vprašanja v zvezi z izmenjav, z izmenjavo med državnimi upravami. O tem je bilo že govora. To lahko samo podprem. Lahko predlagam recimo tudi dokument, ki govori o tem, eh, kako različne uprave eh, zadeve urejajo. In gospa Merkis, uredba ali direktiva? To vprašanje je eh, tudi omenila gospa Grostet. Vsekakor menim, da potrebujemo malce več ured. Po mojem mnenju bi eh, lahko govorili o tem, da vlak vozi v sferi večjega števila uredb. Ampak Zdaj so prisotne tako velike razlike med upravno očinkovitostjo med državami. Ne želim eh, govoriti o imenih, ampak na vzhodu so ogromni deficiti v kompetentnosti uprav in, kom in kompetentnosti izvajanja. Eh, tudi znanje očitno pogosto manjka, ne samo volja. In zato moramo paziti na to, da bo izvajanje uh, uprav um, in delo uprav stopilo bolj v središče pozornosti. Treba je storiti več za um, izboljšano izvajanje, ampak seveda potem komisija potrebuje več opogleda in ponovno smo pri. Um, pri dokumentacijskem centru, kjer se izvajanje eh, direktiv eh, tudi beleži, da se ve, kako, kje, kaj izgleda da je pač tudi nadzor podan. Gospod Lize, samo pritrdim vam lahko glede emisij. Če bi to nacionalno uredili, eh, bi bilo noro. In eh, danes vam lahko rečem, da potrebuje, če potrebujemo novo utemeljitev za Evropo, je to neverjetno, Zame je Evropa odgovor na eh, grozni dve svetovni vojni. In uh, samo za moje otroke, za moje vnuke je pa to zgodovina. In teh ne dosežeš več mladih z, um, tem, z to utemelitvijo, glede, češ, da so bile svetovne vojne. Globalizacija uh, je tista tema, ki je pomembna. Evropa ima ogromno problemov, vedno manj je ljudi v Evropi. Govori se, 2040 eh, bo imela Evropa 50 milijonov ljudi manj, o tem govori tudi komisija. V tem času bo pa svet in svetovno prebivalstvo zraslo sedmih na devet milijard. Eh, zemljanom. In zato tudi razlogi, zakaj eh, potrebujemo Evropo. Potrebujemo pa zagotovo eh, več ured. In na to subsidijarnost. Mm, tukaj menim, da potrebujemo v glavnem močno komisijo. Na koncu koncev Tega, kar Lizbonska pogodba ni predvidela, če želite mojo eh, politično oceno, da je, da je eh, svet postal močnejši, komisija pa eh, manj močna in parlament je nekje na sredi. Pomen sveta je v tej obliki, kot je sedaj, malo manj dobra. Torej, če je sestanek na vrhu, imate 17 ali celo 27 tiskovnih konferenc, kaj, kaj pravi francoski predsednik, kaj pravi Merklova in kaj pravi nekdo tretji in pravi italijanski predstavnik. Ja, mi zastopamo svoje italijanske interese, Evropi sem um, uspel um, i, iztrgati to pa to. Na to bolgarski ministerski predsednik pravi, ja, zastopal sem bolgarske interese proti Evropi. Seveda, potem postanejo nasprotja večja, če se to dogaja. Jaz tega ne morem spremeniti, eh, to, da poskušam to obelodaniti in poskušam to eh, bolje izpostaviti. Ehm, varovanje podatkov. Če se daje popolni dostop eh, do podatkov enemu uradu, eh, Potem, torej, dostop enemu uradu, potem je vendar nesmisel, da bi morali še vsem drugim uradom eh, omogočiti dostop oziroma eh, zahtevati od občana, da se eh, potem da, daje te eh, podatke še mnogim drugim. Bil sem na obisku in pristojni minister Risk eh, Eh, v Združenem kraljestvu, eh, v, tam je 22 tisoč norm, še več jih imajo kot italijani. Sploh ne vedo več, ali še nekaj velja ali ne. Eh, ta množica norm po izjavi vlade mm, Cameron je eh, ogromna. In eh, gotovili smo, je rekel, da ena krava v Angliji v celoti doživi kontrolo strani 19 pristojnih organov in je eh, rekel, eh, kravo to veseli, ampak kmet pa ima nekaj proti. To so eh, primeri, zakaj jih je treba kravo 19 krat pogledati, zakaj je treba podatke različno zbirati. Če se lotimo zadeve tako in poskušamo to mm, prikazati ljudem, eh, je že zanimivo in ljudje se bodo zavedali problematike. In še ena zadnja pripomba francoskim kolegom. Menim, da imamo eno pomankljivost, To lahko rečem sam, odlične odnose imam z Sarkozijem, z prejšnjim predsednikom. Dvakrat sem se o tej temi eh, z njim pogovarjal. Francija nima jasnega stališča eh, glede zmanjšanja birokracije. Zelo vzor, vzorno je to v Združenem kraljestvu. Eh, v, tam je mogoče predložiti zakon samo v primeru, če se drugega odpravi. To za ministra sploh ni preprosto. Eh, če se torej predloži en zakon, je treba drugega odpraviti. To je zelo ambiciozno, eh, njihov namen je izvrsten. Skandinavci eh, so tudi že zelo daleč. Francija, tukaj pa mi njihova pozicija ni popolnoma jasno. Eh, jasna, kako pomembna je ta birokracija za to novo vlado. Če vam lahko to še enkrat povem, pazite ali pa poskrbite za to, da bodo tudi francozi potegnili eh, z eh, Združenim kraljestvom, skandinavci, z nizozemci in tako dalje. Če bodo tudi francozi zmaševali birokracijo, bomo prišli naprej. Še enkrat se vam prisrčno zahvaljujem za to zelo intenzivno razpravo. Zagotovo se bomo ponovno videli. Prav prisrčna hvala. Hey, Dr. Stolber, Sie sehen, Ja. Eh, doktor Štojber, eh, dobili ste velik eh, aplaus, vidite, da je bila razprava zelo živahna in zanimina, zanimiva. Redko kdaj v našem odboru doživimo takšne razprave in ta je prav neverjetna. Tudi pri vas se dogaja, da provocirate in da poveste, da mi kot poslanci v Evropskem parlamentu moramo biti neki, neko središče, da na vzven delujemo tudi in se zastopamo in prezentiramo na vzven. Vseh 70 članov našem odboru deluje na robu kapacitet. Eh, kajti vseh, eh, vsi sodelavci, ki so tukaj, eh, so um, zelo intenzivni. Torej. Z, og, preko 40 eh, tedni, ko eh, razpravljamo, imamo opravka tukaj. Imamo ogromno uh, volilnih okrožji. Drugi imajo recimo samo 22 tednov, ko razpravljajo in imajo s tem tudi manj uh, dela. Še enkrat ste popolnoma jasno povedali, uh, da Eh, mora vsak, do, eh, vsak navadno občan razumeti, zakaj gre. Včasih gre za projekte elite, mm, ko je evropska politika postala notranja politika. O tem moramo tudi razmisliti, moramo razmisliti o, naših, eh, o naši obeseditvi tudi. In govorili ste zanimivo uh, o izvajanju, o izvajanju recimo okoljskega uh, prava, okoljskih zakonov in tudi prišlo je do zanimive razprave. Na začetku uh, so me vprašali, zakaj nemški socialni demokrat m, mm, uh, vabi nekdanjega ministerskega predsednika kot predstavnika CSU v ta odbor. Ampak gotovo vaše delo Eh, ste upravili odlično v vašem, uh, v vašem združenju. Rekli ste, da ne delate sami, pač pa vas je veliko in eh, to delate zelo dobro, še naprej tako, z obilo provokacij, kajti le samo tako vam bodo prisluhnili. Še enkrat hvala lepa, da ste prišli. Ja, vielen Dank. Wiederschauen. Vielen Dank. Wiederschauen. Danke, Wiederschauen. Danke, Wiederschauen. Torej, sedaj smo pri 18. točki dnevnega reda in sedaj bom dal besedo eh, poročevalki Vils. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Pri pisanju eh, stališče treba določena izhodišča upoštevati, čeprav mm, je predmet eh, naše obravnave mm, zelo občutljiv tudi glede pravic in dožnosti vseh državljanov. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je eh, obilo eh, tudi prispeval in smo veliko tudi upoštevali. Kar se tiče uporabe krizotila je treba veliko eh, upoštevati eh, in eh, moram spomniti na to, da smo v zadnjem zakonodajnem obdobju izkoristili sicer naše, našo možnost pregovoriti, ampak nismo dosegli ničesar na plenarnem zasedanju. Kar se pa tiče delavcev in delavcev, Eh, njihovega, torej vpliva na njihovo zdravje, eh, smo po mojem sedaj eh, poskušali doseči mm, dopolnilo Apple poročila. Nekaj problemov bi rada opoštevala in nadnizala, ki jih ne smemo pozabiti. Najprej nujnost, da se registrira vse primere azbestoze in mezotelioma. Eh, vključno z poklicnimi in nepoklicnimi eh, boleznimi. Mnoge žrtve so tudi doma v bližini onesnaženih um, objektov, ne da bi bili v sorodu z delavci. Uh, poleg tega je izvajanje ustreznega kartiranja uh, pri azbestu tako uh, nujno potrebno. Eh, kajti eh, drugače bi lahko pozabili, kje eh, v javnih in v zasebnih hišah še obstoja azbest. To je bomba z zamikom, tako pri delavcih kot pri prebivalcih in uporabnikih določenih materijalov. Azbestna kampanja 2006 je nosila naziv Azbest je smrto nevarna stvar stvar in to upravičeno. Delavci so postali sedaj starejši, ki so delali z azbestom, ampak eh, dan danes je celo že težko, kje se vse ta azbest nahaja. Tretjič, zagotavljanje enakih in primernih eh, zdravstvenih eh, metod eh, je eh, nujno potrebno doseči, ne glede na to, eh, kje so nekoč delali in kje so nekoč živeli. To je pomembna stvar. Poseben evropski sklad, ki jih nosijo države članice in komisija, Eh, je potreben, da bi se lahko eh, ukvarjali s temi boleznimi. 20 tisoč do 30 tisoč je obolelih na leto. Najvišja vrednost še ni dosežena in jo lahko pričakujemo v naslednjih letih. Število eh, smrtnih primerov bo gotovo še bistveno večja, vsaj po mojem mnenju in če upoštevamo obstoječe številke. Doslej je le prostovoljnost bila na razpolago tudi strani civilne družbe, sindikata in tako dalje. Oni so pomagali v pravnih razpravah um, obolele in jih tudi podpirali. Um, pred kratkim je prišlo do mm, intervjuja v Evropskem parlamentu v septembru in se je to v celoti priznalo. Eh, vse države članice Evropsko komisijo pozivamo, da z zadostnimi finančnimi sredstvi poskrbijo za izboljšave nacionalnih akcijskih načrtov eh, za, eh, v teh, v, za borbo proti azbestu. Vse Eh, oblike sanacije kontaminiranih eh, mest eh, je treba izvajati tudi ob upoštevanju vseh predpisov, tudi pri prevozu azbesta na sigurne deponije. In še turinski proces v italijanskem eternit procesu z um, v zvezi z eh, smrtnim izidom eh, je prišlo do razsodbe. 2009 eh, je bil začeta proces in dva najvišja uradnika um, iz Švancije in Švice in Francije sta bila mm, obsojena na 16 let zapora. E, za 3000 e, smrtnih primerov zaradi azbestoze e, sta odgovorna. Razen tega morata plačati odškodnino v dvomestnih eh, milijonskih zneskih, eh, tako družinam kot tudi nekaterim organizacijam, javnim organizacijam. S tem se je zaključil eh, postopek v tem primeru Eternit, ki se ga je označilo kot proces stoletja. Prišlo je do veliko smrtnih primerov, 700 pacijentov azbestoze in prišlo je do Eh, sodelovanja velikega števila odvetnikov in sodnikov. Eh, torej, s tem je bil, je bil dan velik prispevek eh, na tem področju. Hvala lepa. Sedaj je poročevalka v senci na vrsti. Ejo enaj vjetro in diaferon jaton amijando, ki je jafto to logo. Hvala. Sama sem pri azbestu pročvalka v senci. Naj dodam še par stvari, kolegice. To ni samo poklicna bolezen. Azbest in azbestoza ter mezotelioma ne vplivajo samo na delavce ampak tudi na druge. Torej, to ni samo poklicna bolezen, ampak bolezen na splošno. Sedaj se opravlja panevropska študija in imamo seznam krajev po Evropi, kjer imamo težave, kjer je preveč azbesta. Tako se bomo sedaj laže soočili s tem vprašanjem in lažje bo tudi omejiti države oziroma odpraviti uporabo azbesta v Evropi. Naj omenim primer Cipra. Zelo hude posledice so imeli tam na Cipru. Nedavno so imeli tudi na danski televiziji razpravo. Avel Smith je bil napaden, um, ker so v 80-ih letih uporabljali azbest na Cipru in obtožili so to podjetje, da je podjetje dobro vedelo, kaj se dogaja z azbestom, kakšne so nevarnosti na Cipru, pa so še vseeno kar delali naprej, ne da bi sprejeli varnostne ukrepe za zaščito prebivalcev. Že, že 25 let je to podjetje sicer zaprto. Ampak še vedno je pa um, veliko mezotaljome v številnih ciprskih vaseh in manjših mestih. Azbest so uporabili naprimer za kanalizacijo po celem otoku. Potem so s časoma v nekaterih delih um, v okupiranem delu Cipra še vedno zamenjali uh, kanalizacijo, ampak v osvobodjenem delu Cipra pa ne. Veliko je primerov raka na želodcu. Sicer ni dokazano, da je to povezano z azbestom, ampak je pa predvsej možno, po mojem mnenju. Glede, v okupiranem ozemlju so zamenjali kanalizacijo. Ne vem, zakaj bi jo zamenjevali, če to ne bi bilo povezano z azbestom. Potem so tukaj še nekatere druge hiše, kjer so vse zgradili praktično izključno z azbestom. In tam zraven je tudi pomorska baza in ljudje so prizadeti zaradi azbesta v tej bazi. Potem še naprej, pred Cipersko balo so ladje polne azbesta in tako dalje. Ne rečem, da je Cipr edina država ogrožena zaradi tega, so tudi druge države nekatere države uh, so sicer prepovedale, da se uporablja azbest v zavorah za avtomobile. V redu, ampak to ni dovolj, kajti ljudje so še vedno precej izpostavljeni azbestu, azbestu v hišah, v kanalizacijah in druge. Zato se moramo res ciljno sredotočiti na ta problem. Politika mora biti seveda proračunsko smet, smotrna, ampak um, moramo se bolj odločno boriti proti temu problemu azbesta. Tako bi se na posreden način tudi lahko borili proti brezposelnosti. Treba je upraviti ustrezne študije, tako da bi videli, kako hud je obseg tega vprašanja in um, kakšna vzročna povezava, če je sveda. Sedaj kolegica Linda McEwen, uh, ki nadomešča svojo kolegico. Uh, Hvala, gledaj, nismije. Tukaj pustila pismo. Uh, Najprej se zahvaljuje Sabin Wills za dobro mnenje, to je dober začetek in eh, tudi podpira vaše poročilo na lastno pobudo v odboru za um, eh, zaposlovanje. Nekaj pripomb ima kolegica. Kot prvo samo ime poročila, kot je povedala predgovornica, ne gre samo za poklicno bolezen, to velja za tudi druge, za zdrave drugih ljudi. Gladis zato meni, da moramo govoriti o um, zdravstvenih težavah, ki so povezani z azbestom, ne pa samo o poklicnih težavah. Tako bi razširili področje uporabe. Tako bi lahko tudi naš odbor lažje ukrepal. Prav tako se moramo zauzemati za mm, strožje smernice glede ploščic in azbesta rok nam je bil leto 2023, podobno kot pravijo sindikati, in ne sme biti nobenih izjem za odpravo azbesta v zakonodaji REACH. Moramo imeti zelo strogo časovnico za um, te azbestne ploščice. Hvala lepa. Zdaj še za noni za liberalce. Hvala, e relatrice. Il problema dell'amianto è molto sentito. Hvala lepa, poročevalki. Vprašanje azbesta je še posebno občutljivo, sploh glede na to, da je azbest povzročil veliko smrti v Evropi. Že do sedaj pa še kar nekaj jih bo. Problem je v tem, da nimamo minimalnega praga, pod katerim ni tveganja. um, bolezni, naprimer mesotelioma, se lahko pojavijo tudi 30-40 let po tem, ko je bil nekdo izpostavljen um, azbestu. To velja tudi za Italijo. Sveda bo težko um, vse težave popolnoma odpraviti, ampak moramo nekaj storiti, moramo azbest odpraviti iz podjetij in hiš. Jasno, da bo to povzročilo kar nekaj stroškov. Te količine so dokaj velike. Prčevalka je prej omenila uh, proces iz Turina. Proizvajalec azbesta naj bi bil seznanjen z nevarnostmi v tem primeru. Bilo bi zato pametno vzpostaviti mehanizem, kjer bi ugotovili, kdaj je določen proizvod neskladen z zakonodajo. Naprimer, ko se pri avtomobilu ugotovi, da um, je prišlo do napake v avtomobilski proizvodnji, mora potem proizvajalec to umakniti iz proizvodne. Enako bi morali storiti tudi pri rakotvornih proizvodih, umakniti jih iz proizvodne. Prav tako bi morali še znižati prak, ki je določen v zakonodaje. Tukaj nimamo minimalnega praga, pod katerim bi bilo jasno, da ni nevarnosti za zdravje. Potem je treba še vedeti, da um, je zelo občutljivo izkoreninjati azbest po Evropi. Tudi zaradi odpadkov, veliko težav imamo zaradi azbestnih odpadkov po Evropi. Teh odpadkov se ne nadzoruje oziroma ni čisto jasno, ki so včasih. Sam eh, živim v občinski skupnosti, kjer je 22 tisoč prebivalcev, ampak štiri azbestne odlagališča. Torej vidite, kako veliko je to potem tveganje za okužbo, kajti ta azbest pride v potalnico, naprimer. Azbestna vlakna so potem v potalnici, uh, potem gredo naprej po vodi, pa po zraku. Uh, Um, predvsem pa to pride v pitno vodo ali pa naprimer za namakanje v kmetijstvu tudi to uporabljajo. Nevarni azbestni odpadki. Torej, trenutno jih dajemo na odlagališča. Odlagališča za specifične odpadke. odstranjevanje azbesta pa je potem novo tvegane kot pa sam azbest. Azbestoza je ime, um, ki je v stari um, grščini pomenila ne uničljivo. Glejte, imate nek problem in ga samo spravite iz enega kraja na drug kraj, na odlagališče v tem primeru. In um, to seveda potem ne reši ravno veliko moramo dokončno izkoriniti tak problem. V Franciji se trenutno eh, izvajajo določene študije s tem v zvezi. Ni uh, zadosti, da stvari samo izkorinimo, ampak jih moramo preprečiti tudi za prihodnost. Kaj ti sedaj to dajmo na odlagališče, ampak kaj bo pa ne vem, čez 100-200 let na tem odlagališču. Morda bodo potem delali um, iz nekaterih koščkov eh, na odlagališču nove predmete. Moramo popolnoma odpraviti takšno odlaganje na smetišča, kajti to samo prelaga problem v prihodnost in to je huda težava. Merci. Hvala, Mišel. Voilà bon Hvala lepa. No, gledajte, ravno tukaj bi lahko Evropa odigrala vodilno vlogo pri um, zaščiti, preprečevanju, spremembah in tudi dokončni prepovedi. Glede, leta in leta, naprimer v Franciji, uh, se je to dogalo. Leta 97 smo potem to prepovedali. In 100 tisoč mrtvih bo od leta 95 do 2030 v Franciji. Se bi videli, um, gledajte, moramo še enkrat pregledati številke. Ne gre za 5 tisoč, ampak 500 tisoč smrti do leta 2030. To so ogromne številke, kot je predla kolegica McKeven. Moramo to razširiti. Um, moramo razširiti področje uporabe, kajti to vpliva na vse, ne samo na delavce. Mislim, da bomo popolnoma prepovedati uporabo azbesta kot prvo. Ne vem, recimo Nemčija ali pa Polska še vedno um, uporabljata določene vrste azbesta in um, če je to še vedno dovoljeno, to treba prepovedati. Ampak kje je glavna težava? Um, trenutno stanje in pa česa se spominjamo iz preteklosti in česa se ne. Prenalamo stanovanja, hiše. Veliko je hiš z azbestom in prebivalci in predvsem domovalci bodo ponovno izpostavljeni azbestu. Moramo napraviti jasne zemljevide v državah, ki so lahko prebivalci izpostavljeni azbestu. Potem je tukaj problem tudi odlagališč in pa tudi ladji, um, sedaj pripravljamo uredbo s tem v zvezi. Ladje pod evropsko zastavo so nadzorovane, ampak če pa niso pod evropsko zastavo, pa ne. In potem jih pošljajo v Bangladeš, na primer. To bo gotovo problem. In to je treba poštevati. Potem zaščita delavcev, uh, informiranje ljudi, delavcev, kaj storiti um, ehm, naprimer z stebri, ki so naprimer še vedno v eh, strehah ali jih je treba nujno uh, odpraviti. Potem žrtve. Treba je uskladiti zakonodajo glede žrtev, kajti nekatere države upoštevajo um, te bolezni kot poklicne bolezni, potem druge države pa imajo več težav s tem oziroma tega ne želijo storiti. Zato moramo na evropski ravni sprejeti zakonodajo, tako da bodo očkodnine žrtvam dejansko izplačene in tako bomo pomagali tistim, ki so prizadeti zaradi tega problema. Naslednji še kolega Čava. Eh, Dziękuję za słowo. Pane predsedo, dame a pánové, já bych chtěl poděkovat. Eh, Hvala, eh, predsednik, gospe in gospodje. Želim se zahvaliti eh, za vso razpravo in sodelovanje pri pripravi. Azbest je ena od največjih ogrožanj zdravja. Sedem poslancev tega parlamenta je Eh, sodelovalo sicer na naši razpravi, ampak eh, vsi nimajo eh, svojih slušalk, ampak tisti, ki še poslušajo, tisti bodo zdaj od mene izvedeli, da ne gre pri tem, pri azbestu samo za poklicne bolezni. Sem član odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in zato izhajam iz predpostavke, da bi naj odba odbora morala bolje sodelovati pri dokončni izdelavi našega mnenja. Kaj ti zelo pomembno je, da opozorimo na nevarnosti azbesta in upam, da bo to imelo ustrezen učinek. Še nekaj bi pripomnil. E, to še ni bilo omenjeno. E, to je tema ki ga bomo obravnavali v našem odboru za poslovanje. Pripričan sem, da Evropska unija in uh, organi uh, Evropske unije morajo podpirati uh, svoje države članice pri različnih ukrepih uh, v borbi proti boleznim. In sicer je treba tudi pomagati za nasveti, uh, tudi najboljšo prakso uh, bi morali izkoristiti in jo posredovati drug drugemu. E, in s tem upam, da bo potem možno izvajati najboljše ukrepe na ravni posameznih držav in da bo znotraj državno zakonodajo e, možno urediti te zadeve. Ni razloga za ureditev, ki bi veljala za celotno Evropsko unijo. Eh, mi uh, smo vse to uh, že posebej uh, napisali v uh, našem mnenju, ki ga pripravljamo v odboru za zaposlanje. In um, posebej bomo ne, podarili nevarnost uh, za azbest. Uh, pravilno je, da se tem, tega zavedamo in dobro je, da se ukvarjamo z tem vprašanjem. Herr Rossi, uh, Sie, grazie, Housing, izvolite. Realmente delicato e di difficile soluzione. Hvala. To je seveda kočljivo vprašanje. Predvsem na kratki rok. Kot prvo, včasih je to naravni material, včasih izdelani. Azbest povzroča veliko onesnaženost sedaj se gradi naprimer tunel med Francijo in Italijo in ta tunel tudi vsebuje nekaj azbesta. Včasih bo zelo težko določiti te meje. Včasih um, pride tega, da pride do nevihte, viharja in potem je jasno, da azbest kar sam potuje po zraku, tudi včasih kmete sami um, nevedoma prenašajo azbest. Težko je to popolnoma nadzorovati. No, ampak um, mene pa ne skrbi toliko glede te minimalne stopne azbesta. Bole je, da um, se azbesta znebimo tako, da ga damo pod zemljo. Kajti, naprimer, če potem imamo vihar, um, nevihto, potem vsaj ta zbest ne gre v zrak. Seveda lahko potem gre v potalnico. Ja, ampak imamo cele, ne vem, gore, kjer je ogromno azbestos, azbesta. To je pač naravno. Mene bolj skrbi to, da imamo vodo, vodovod, vodne pipe za azbestom in potem ljudje dejansko pijejo to vodo pa ne gre samo za mezoteljom, ampak tudi za druge eh, težave. Um, ehm, naprimer, ljudje lahko zbolijo zato, ker vdihavajo eh, um, ehm, azbest, ampak lahko pa tudi piješ vodo z azbestom in potem piješ te, ta azbestna vlakna. In to je potem spet druga bolezen. Moramo biti zelo previdni. Seveda, je stvar v tem, da marsikdo sedaj um, ne želi vložiti sredstev za to, da bi se ustrezno um, odstranila zbesna vlakna in potem marsikdo kaj vrže tista, um, tiste plošče z zbestom nekam v bližnji potok in to potem leži tam samo zato, ker ljudje ne želijo vlagati. Moramo nujno sprejeti stroge ukrepe, zato da bodo um, državljani primorani nekaj storiti, da bodo državne članice primorane tudi narediti nekakšno karto tega, kje je azbest in kje ne. Predvsem pa morajo države članice odstraniti azbest um, po stavbah. Tukaj gre za milijone um, kvadratnih metrov stropov, samo v Italiji. To je še vedno tam in je v zelo slabem stanju in to seveda pomeni nevarnost za prihodnost. Hvala, gospod Rosi. In na koncu ima besedo še komisija. Izvolite. <clears throat> Hvala, ne bi kaj veliko dodajal k tistemu, kar so že povedali prejšnji govorci. Mi se z njim strinjamo. Sedaj pripravljamo direktivo, ko bo ta ustrezno uveljavljena. To razreši te težave. Tudi prenosu države je v redu in v tem primeru to tudi razreši veliko težav. Sedaj pa azbest na delovnem mestu oziroma poklicne bolezni. Sedaj imamo to tudi na naši spletni strani in naslednje leto bomo tudi, tudi konferenco o poklicnih boleznih in takrat se bomo lahko ukvarjali s tem. Seveda pa tudi nadaljujemo sodelovanje s parlamentom pri tem poročilu, tako da bomo spremljali nadaljne dogodke. Hvala. Vielen Dank. Hvala lepa. Prostovoljce bi želeli še kaj dodati, da, ker je malo časa, samo na kratko, zahvaljujem se za vaše prispevke. Mislim, da, smo, da bomo skupaj ustvarili dobro mnenje in uh, no, dobro stališče, krizotilni azbest eh, je najbolj problematičen in eh, moramo doseči prepoved. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem, ki so danes sodelovali eh, v razpravi in na Cipru sem si sam lahko odgledal, kako je z odpravljanjem eh, vseh te, vsega tega azbesta. To je velik problem, moramo najti rešitev, kako lahko ljudi um, ubranimo pred eh, negativnim vplivom azbesta. Vsem želim prijetno opodansko pauzo in eh, ob 15. bomo nadaljevali tukaj v tvej dvorani. Hvala lepa.